Bene, cari, cari colleghi. V redu, dragi kolegi, moramo začeti čez nekaj minut, ker eh, nimamo dovolj časa, že zamujamo. Prosim, zasedite svoja mesta in prosim, bodite tiho. Prehajamo zdaj k drugemu K drugi obravnavi predloga resolucije o poročilu o napredku Turčije za leto 2010 in bomo tudi obravnavali predloge sprememb, ki so bili vloženi. Preden predam besedo poročevalki gospe Rije Rije Omen Reuten, naj vas opozorim, da je bilo vloženih 315 predlogov sprememb tekom zasedanja 9. decembra je bila izražena želja naj eh, zagotovimo več časa za govor poročevalcem v senci, eh, tudi z ozirom na njihovo ulogo in Non si riesce a... Per favore, colleghi. Prosim, colleghi, lahko zasedete svoja mesta. Bilo je vloženih 315 eh, eh, predlogov sprememb in tekom seje 9. decembra je bila izražena želja, da bi zagotovili več časa za govor boroševalcem eh, v senci glede na njihovo vlogo in eh, tako, da bi se potem drugi kolegi lahko eh, čim bolj držali čas za govor, ki bo bolj omejen za njihove prispevke. Mislim, da je poročevalka v dvorani in torej brez odlašanja bi ji predal besedo, bi predal besedo gospodari Omen Rojten, izvolite. Hvala lepa. Dank u zeer. Hvala lepa, predsedujoč, predsednik, gospe in gospodje, dragi kolegi. Od tu eh, želim eh, zahvaliti se vsem kolegom, kajti in tukaj se porokočevalka prekinja, ker pričakuje, da se eh, umiri dvorana. Eh, Predsedujoči, počakala bom. Vsekakor naj se zahvalim kolegom, ker nikoli prej nisem ugotovila ta tolikšnega zanimanja v obliki predlogov, ne vem, nikoli pred pripravo tega poročila. In torej mislim, da sama skupaj s vsemi poročevalci v senci moram še enkrat poglobljeno uh, se pogovoriti, zato da pridemo nekega kompromisnega besedila. Uh, Eh, Prevod v angliščino ne deluje, zato eh, predsednik eh, prekinja govornico. Imamo nekaj težav s tolmačenjem v angliščino. V redu, lahko nadaljujemo. Predsednik, še enkrat naj se zahvalim kolegom, kajti so me preplavili z ogromnim številom predlogov sprememb. V naslednjih dneh se bom intenzivno ukvarjala s tem, pogovorila se bom z vsemi poročevalci v senci, zato da pridemo do ustreznega kompromisnega besedila. E, najti tak kompromis pomeni za me to, da e, vključimo besedilo čim večje število predlogov sprememb oziroma eh, se popravljamo, eh, da skušamo izločiti čim večje število predlogov sprememb. Potrebno bo se bo pogovoriti danes o 315 eh, predlogih. Zdi se mi torej pametno, da najprej obrazlim, obrazložim, kako sama razumem te predloge, ki se jih prebirala do 1.30 mm, po noči. Torej, tri kriterije bom uporabila. Prvi je naslednji. Ta resolucija je bila oblikovana v posebnem izredno pomembnem trenutku, kaj ti eh, k malu bo prišlo do volitev, do parlamentarnih volitev v Turčiji. In torej, gospod predsednik, toliko bolj je nujno, da se eh, strogo držim pristopa, eh, katerega smo se vedno držali, ki smo ga vedno zauzeli in ki sem ga tudi vedno zauzemala kot poročevalca. Moramo, poročevalka moramo biti objektivni, kritični, tudi do Turčije, pa tudi do nas samih. Ampak hkrati moramo kazati tudi in izbrati tudi neko konstruktiven način dela. To je prva stvar. Drugo merilo in to želim eh, tudi ponoviti za kar nekaj kolegov. Ko prebiramo časopise vsak dan, ugotovimo, da prihaja do različnih eh, incidentov. Osebno eh, naj povem, da eh, po mojem mnenju do teh incidentov ne more priti zaradi politične linije, ki jo moramo predeliti oziroma zaradi vsebine, ki smo jo vnesli v to resolucijo. V resnici tukaj gre za modernizacijo Turčije. Najpomembnejša stvar, po mojem mnenju, so še vedno komenhavenski kriteriji. Tretja vodna, vodno razmišljanje poročil oziroma resolucija, ki smo jo predložili, ocenjuje napredek v uh, procesih reforme in modernizacije v letu 2010. In ta resolucija želi hkrati tudi opredeliti prednostne naloge za leto 2011. Se pravi, da uh, se je potrebno, po mojem mnenju, osredotočiti na ravnotežje in na prednostne naloge moramo torej eh, potegniti neke vrste zaključke glede na to, kaj je treba doseči in kaj je treba vključiti v besedilo. Na osmih straneh resolucije ne moremo unesti vsako podrobnost. Predsednik, eh, tako sem včeraj, sem si noči trdo delala do eh, poznega na teh besedilih in dobro vem, da obstajajo nedvomno koristna pojasnila, dopolnitve, te dopolnitve, ti dodatki, te, ta pojasnile lahko okrepijo sporočilo to, da eh, sporočilo samo po sebi, tako kot sem eh, že ugotovila, je to, da moramo biti kritični in objektivni, ko ocenjujemo to, kar obstaja in to, kar a, eh, mora nastati. V zvezi z nekaterimi odstavki naj povem, da je prišlo do ničkoliko predlogov sprememb. In, um, naj bi bilo mogoče eh, izboljšati besedilo s pomočjo teh predlogov. Tukaj mislim na odstavek 8, ki govori o svobodi tiska. Tukaj mislim tudi na odstavek o o verski svobodi 18 in 19 in morda tudi kolegica Boskot je dala neki pripomb v zvezi s tem tudi, kar zadeva odstavek v zvezi s pravicami žensk. Tu pa tam bi lahko stvari res izboljšali. To, da predsednik, želim se lotiti tudi nekaj konkretnih točk. In sicer kolegica Boskort pri pripravi predlogu sprememb je predpostavljala, da je eh, ponovni sprejem že eh, bil sprejet. Eh, verjetno kolegica veliko bolje razume Turčijo kot jo morda jaz. To, da naj povem, da od prejšnjega tedna smo uh, slišali od uh, komisarke Malstrom, da obstaja nek načelni dogovor, kar zadeva ponovni sprejem. Če ob koncu naslednjega meseca bo prišel tudi do podpisa, potem bo potrebno še naknadno predelati tisti odstavek. Eh, to, da že zdaj bom poskusila povzeti različne predloge spremem in pripraviti kompromisno besedilo. Potem še Cipr. V naši prvi razpravi sem to tudi že povedala. Ne bomo toliko ciljali na to, da oblikujemo resolucijo o Cipru, toliko manj. Tudi si ne zastavljamo kot eh, cilj to, da spreminjamo eh, pogajalsko pot mi ne moremo rešiti tega postopka, tega procesa z našo resolucijo, ampak ugotavljam, da sem prejela na desetine amandmajev v zvezi s Ciprom sem lahko skromna, ampak mislim, da ravnotežje in prioritete v zvezi s to točko eh, v eh, izvornem, mojem izvornem besedilu, da je tisto besedilo bilo boljše. Torej prosim kolege, da so samo kritični do lastnih predlogov spremembe. Kaj želim povedati? Ko bo prišlo do polnega izpolnevanja protokola, eh, seveda bomo polno podprli pogajanja za eh, pogajanja med obima skupnostma. In to je naše težišče, na to se moramo sredotočiti. Poleg tega želim povedati še nekaj v zvezi z eh, trgovino. Torej, pravna služba eh, Evropskega parlamenta eh, je ugotovila, da predlog eh, predlog komisije, kar zadeva sporazuma o prosti, trgovi, prosti trgovini, ni ustrezan in torej potrebno je torej umakniti določene vidike na obeh straneh. Kaj pa zadeva Armenijo? Tu imamo določene predloge spremembo v zvezi z Armenijo. predloženi so bili predlogi v francoščini, v angliščini. V zvezi z Armenijo sem vedno imela zelo jasno zadržanje. Vedno sem zatrjevala, da vsaka država, ki oziroma neka država, ki ne pozna lasne zgodovine, nima prihodnosti. In torej sem bila zadovoljna, ko so bili podpisani protokoli. V protokolih ni zajeti samo zgodovinska razsežnost, ampak tudi možnosti za prihodnost. Prihodnost za ljudi, ki živijo v Armeniji nedaleč od meje. Torej perspektive za boljšo prihodnost skozi sodelovanje med obima državama. In zato uh, sa, jaz sama in mi kot parlament parlament moramo eh, sprožiti poziv za to, da se protokoli čim prej ratificirajo in da se začnejo čim prej tudi izvajati. S tem ne želim povedati, da bomo avtomatsko rešili vse probleme. Ne, tega nisem zatrdila, ampak vsekakor mislim, da je to lahko dober začetek za proces eh, ponovne, torej sprave, ki mora potekati tudi tamle. In to smo tudi mi sami doživeli v naših evropskih državah. Torej, gospod predsednik, moramo dati jasen znak, jasno sporočilo, ki ga je treba podpreti, po mojem mnenju, skozi veliko politično večino in to, s, tem se obračam, s temi besedami se obračam tudi na socialdemokrate. Torej, naša skupina, veste, v moji skupini so nekateri drugačnega stališča. Seveda, tukaj se stvari lahko, lahko krešijo različna mnenja, ampak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 Eh, nekateri želijo postopati hitreje, napredovati hitreje, nekateri pa ne. To, če pa želite dati političen znak eh, o priložnosti skorešnjih parlamentarnih volitev v korist vseh političnih strank, če želite, da damo jasen znak, potem stopite korak nazaj, ne pretiravajte, ne povzročajte eh, trene. Predsednik, to, kar si želimo, je neko skupno stremljenje k oblikovanju dobrega behavlja besedila, ki naj uživa široko podporo in s tem se obračam tudi na poročevalce v senci in na druge kolege. Če ste vložili predloge sprememb, ki, a, za katere veste, da ne bodo uživali podporo, prosim, dajte jih začeti umikati in hvala lepa za zanimanje, ki ste ga izkazali za to a, temo. Hvala lepa, gospa Omen Reuten. Zdaj prehajamo k poročevalcem v senci, ki jim lahko dodelim samo tri minute. Gospod Howitt, izvolite. Um, Najlepša hvala. Najprej se zahvaljujem gospe Oman Reuten. Eh, zahvaljujem se ji, da je preživela noč z branjem predlogov sprememb in posem se strinjam z načelom, da ne želimo iti preveč v podrobnosti, da potrebujemo ravnovesje, da moramo biti kritični in objektivni. Želi sodelovati z nami, zato da bi poskušali doseči ta cilj in. Eh, lahko rečem, da smo tudi mi pripravljeni sodelovati z njo za to, da bi to dosegli. Strinjam se z njo, kar zadeva ciprsko vprašanje. Kolikor vem, so ciprski kolegi eh, zelo zagnani in res želijo, da je njihov interes zastopan. Notraj naše skupine bomo imeli posebno srečanje v zvezi s tem in mislim, da moramo oblikovati besedilo o Cipru, ki bo pravično in eh, čim bolj objektivno do obeh strani. Eh, ne smemo pa imeti predolgega besedila, torej strinjam se s pročevalko glede tega. Edino, kar lahko rečem, je, da je turška stran uložila določene nove predloge v New Yorku, Eh, v zvezi s protokolom. To bi morda lahko pripeljalo do nekakšnega preboja. Tudi to bi morda morali upoštevati v besedilu. Eh, kar zadeva neposredno trgovino. Eh, razumem, da pač eh, parlament tukaj ne želi jasno izreči stališča in tukaj sem pripravljen prisluhniti drugim, preden bomo oblikovali končno stališče in pa še dve zadevi. Kar zadeva nekatere naše predloge sprememb cilj polnopravnega članstva, ob upoštevanju integracijskih zmožnosti, ob novi napredka. Kot drugi člani odbora se tudi poročevalka strinja, da smo podobne predloge imeli tudi želani, nekateri so bili podprti, drugi ne, ampak mislim, da nikakor ne spreminjamo naših stališčih lanskega leta s tem, ko predlagamo eh, te predloge. Naše stališče v skupini socialistov in demokratov je, da je končni cilj polnopravno članstvo in da moramo to tudi tako povedati. Ali Eh, bomo to zapisali tudi v našem odboru ali na plenarnem zasedanju, to bomo še videli, ampak ustrajali eh, bomo pri tem predlogu spremembe. In pa še za konec, razumem, zakaj poskuša nam izreči nekakšno svarilo, ne samo meni in naši skupini, eh, da bi morda morali nekako bolje drnato izreči stvari, ampak naj povem, da Eh, moja skupina ne želi blokirati ali izražati mnen pred izidi volitev. Eh, te volitve junija so ključne za prihodnost Turčije. Status quo ne deluje, zmanjkuje na, pogaj, eh, na poglavju, katerih bi se lahko pogajali in trenutno prihaja do utrujenosti oziroma naveličenosti v pogajanjih na obeh stranih in moramo povedati tisto, kar smo pravzaprav. Eh, že dejali lani, vendar pa ni dovolj, da rečemo samo, da upamo, da bodo stvari napredovale. Jasno moramo povedati, kako se je potrebno tega lotiti in eh, naš cilj v skupini socialistov in demokratov je, da to storimo. Hvala lepa, gospod Awet, tudi ker ste se držali odmerjenega časa. Besedo predajmo gospodu Lamsvrdu. Tudi vi prosim, da se držite treh minut. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Um, Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej naj se zahvalim gospe Omendajten za odlično delo, ki ga je opravila in kolegom za predloge sprememb. Um, vseh nisem mogel prebrati, ker nismo dobili prevodov, moja grščina ni najboljša, to priznam, ampak eh, tisti predlogi, ki sem jih prebral, dejansko odpirajo razprave, sm, do katerih smo eh, v preteklosti prišli do konsenza in nekoliko sem presenečen, da so kolegi iz vrst socialistov in demokratov to ponovno vložili, tudi kar zdaj v uvodno izjavo. A, kaj smo povedali v zadnjih letih? Tukaj smo našli neko formulacijo, ki jo je lahko podprl celoten parlament. To, pokriva pravzaprav nekakšno širino konsenza v našem parlamentu. E, in če se bomo zopet osredotočili na to vprašanje, se bo zopet odprla neka fundamentalistična razprava, ki se je ne želimo. Potem drugič. E, seveda se je potrebno osredotočiti, ampak mislim, da bi pri nekaterih točkah vendarle morali biti specifični in iti v podrobnosti. Naprimer, zeleni so posebno natančno navedli, e, katere, za kateri zakoni so problematični za svobodo izražanja. Mislim, da to sodi v to poročilo in nimam nobenih težav eh, s tem, da bi to združili tudi z našim predlogom spremembe v zvezi s tem odstavkom, kjer gre za svobodo izražanja in svobodo tiska. Mislim, da bi morali slediti liniji eh, poročevalke, ne gre za dnevne aktualnosti, ne gre za hektične reakcije, ampak eh, gre za to, kako objektivno eh, opredeliti eh, se do eh, prizadevanj Turčije in to na določenih točkah še manjka. Tisto, na kar smo se mi osredotočili v svojih predlogih sprememb, so temeljne svoboščine, svoboda tiska, svoboda združevanja in želel bi si, da bi bilo to bolj odraženo v tem poročilu kajti gre za tisto področje, kjer ima Turčija pred sabo še največ dela, tudi kar zadeva kopenhavnske kriterije. Veliko smo razpravljali tudi o eh, integracijski sposobnosti, o absorpcijski sposobnosti, kot je to eh, zapisano v angleščini. Eh, morda je integracijska sposobnost pravzaprav boljši izraz, kajti ta je v skladu s kopenhavnskimi odločitvami. Eh, gre za to, da se ohranja dinamika integracije in zato je posem legitimno opozoriti na to, da je v interesu Evropske unije, da eh, pristopna kandidatka napreduje v procesu integracije. Eh, potem je Rija je dejala, da bo pač predloge sprememb pregledala. Nekateri se mi zdijo res nekoliko čudni ne vem, ali lahko resno zahtevate, da uh, ne bi imeli civilnega služenja v, v Turčiji. Ne vem, predlog spremembe 151 se mi zdi res čuden. Hvala. Grazie, <clears throat> onorevole Lanzor. Hvala lepa, gospod Lanzor. Tudi vi ste se držali uh, odmerjenega časa. Gospo, gospa Flotho, tri minuti, izvolite. Hvala lepa. Ja, bila sem z mislimi druge, pa vendar v Turčiji. Skratka, hvala za besedo. Za temi 315 amantmaji, e, mislim, da jih je zelo malo, ki mislim, da bi šli v nasprotju splošno usmeriti v poročila gospe Omen Reitn, ki mislim, da je deležna večinske podpore vseh članov. Nekaj amantmajev je jezikovne narave, no in kot je dejal moj predgovornik, je tudi kar nekaj amandmajev, katerih namen je izboljšati ali obogatiti to, kar je že zajeto v poročilu, ampak na ta način skušamo zgolj vključiti nekaj več natančnosti, tako da mislim, ne bi smelo biti kakih velikih težav pri tem, da je gospa poročevalka vključi. Kar zadeva eh, liberalce in socialiste, mislim, da imamo kar nekaj amandmajev, ki gredo v isto smer, katerih namen je eh, predvsem osredotočiti se na eh, svobodo izražanja, eh, svobodo medijev, pravice žensk. Eh, Eh, spoštovanje kulturne razlikosti in tako naprej. K vsemu temu sem pozivala že v naši prvi razpravi, se pravi, da bi imeli resnično poročilo, ki bi eh, ne bilo eh, takšno, da ne vsebuje kritik, eh, čeprav so te kri kritike konstruktivne narave. Mislim, da bi lahko zapisali, da je Turčija seveda država, ki je vse pomembnejša v mednarodnih odnosih. Mislim, da se ne moremo zadovoljiti zgolj s tem, kar piše v odstavku 39. Mislim, da bi morali to preučiti na novo. Kar zadeva potem Cipr, veselilo bi me, če bi tu ponovno vključili tisto ravnovesje, ki smo ga našli v zadnjem poročilu, kaj ti ta dikcija nam omogoča to, da ne sproščamo svoje energije zgolj na, na Turčiji, kajti konec koncev je tudi Evropska unija sama e, nesposobna e, to zadevo reševati z določenih vidikov. Od leta 2004, torej naprej, odkar je Cipr članica Evropske unije, ne moramo kar tako prepustiti vse odgovornosti Turčiji oziroma odložiti vso odgovornost na rame Turčije. To mislim, da je tudi pomembno. Enako potem velja za pristop Turčije ta perspektiva mislim, da mora ostati in to je dogovor, ki smo ga tudi našli, skratka gre za nek proces, ki je odprt, ampak namen seveda je ta, da se pogovarjamo o tem, da bo v neki točki Turčija pristopila k Evropski uniji, ne samo zato, da imajo naše uprave kaj započeti. Kar zadeva samo. Bistvo naše neodgovorne politike, mislim, da je pomembno, da glede na to, da Turčija izvaja reforme, da izpostavimo, da so kubenhamski kriteriji ključi, ključni, eh, potem pa ne odpiramo dveh poglavi o notranjih zadevah in o pravicah in temeljih, o mm, pravosodnih temeljnih eh, pravicah. In mislim, da je pomembno, da to orodje uporabimo in če tega ne storimo, je to preprosto neumno, moramo uporabiti to besedo in zato menim, da je to treba vključiti v naše poročilo. Gospod Van Orden, tri minute, prosim. Uh, uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej naj povem, da vem, da v parlamentu v vsaki poslanski skupini obstajajo zelo različna stališča glede ciprskega vprašanja. Enako velja tudi za mojo skupino, to je potrebno povedati. Vendar pa eh, britanska vlada in eh, večina članov naše skupine podpira pristop Turčije k Evropski uniji. Rad bi samo pokomentiral tri vidike. Najprej, kar zadeva dogodke iz leta 1915 tistim, ki so uložili predloge sprememb o tem, ali naj se uporablja izraz armenski genocid. Eh, moram jih vprašati, ali se jim zdi koristno, da eh, načrtno odstojimo in eh, žalimo Turčijo v teh razmerah, ko je vse skupaj zelo občutljivo in napeto ter tudi potencialno nevarno. Mislim, da. Eh, bi v Turčiji to sprejeli kot načrtno žalitev in upoštevati je potrebno, da je turska vlada predlagala oziroma ponudila armenskim oblastem, da se oblikuje skupna komisija o zgodovini tega obdobja, torej eh, kritičnega obdobja okrog leta 1915. Nažalost, Armenija na to pobudo ni pozitivno odzvala. Zdi se mi, da tisti, ki želijo Eh, načrtno postavljati ovire in žaliti, vedno znova ustrajajo pri uporabi teh izrazov in mislim, da je to nekaj, čemur se moramo izogniti. Kar zadeva ciprsko vprašanje. Torej, vem, da imajo eh, tako Grki kot eh, ciprski Grki jasna stališča, ampak vedno sem bil prepričan, da je zgodovina zadnjih 50 let nekako napačno prikazana in da so eh, tudi ciprski Turki eh, ne bili zadostno upoštevani in da tudi Evropska unija ni naredila vse, kar bi lahko za to, da bi prekinila izolacijo Severnega Cipra. To, kar je predlagala pročevalka, je razumno, je nekoliko enostransko, poziva turško vlado naj podpre pogajanja, ki so v teku. Pravzaprav potrebujemo kaj več. E, tudi grška vlada in ciprski grki bi morali biti bolj pozitivno nastrojeni in bi morali podpreti pogajanja, ampak mislim, da je odstavek tako, kot je razumem. Nekateri predlogi sprememb, ki so bili vloženi, pa to niso. E, še zadnja zadeva, ki bi jo omenil, kar nekaj jih je, ampak vendarle, e, se navezuje na vprašanje energetike. Eh, rejen odstavek, eh, tukaj tudi mislim, da je zelo razumen in mislim, da bi bilo izredno kratkovidno v tem parlamentu, če ne bi spodbujali odprtja poglavja o energetiki, sploh v času, ko si vsi prizadevamo izboljšati dostop do energetskih virov in da bi izboljšali pretok energije, nafte, plina. In če pač ne bi tukaj priznali kritične vloge, ki jo bo Turčijo igrala v tem, ter če se ne bi zavedali oziroma upoštevali raziskav, ki potekajo v sredozemlju. Seveda si želimo, da bi se to odvijalo na pravičen in razumen način. Ehm, vlogi sprememb, eh, ki eh, poskušajo blokirati to poglavje, pa si ne zaslužijo podpore. Hvala. Hvala lepa. Gospod Adi Georgiu, tri minute, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Začel bi s tistim, kar sem že večkrat dejal. Namreč Sveda je pomembno, da Turčija eh, pristopi k Evropski uniji pod enakimi pogoji, kot so to storile druge države. Priznavamo in to smo vedno priznavali, da eh, je v našem interesu, da v Turčiji pride do demokratizacije. In eh, to je seveda nujno, da lahko Turčija končno tudi pristopi. Seveda pa obstajajo tudi določeni elementi, določene stvari, ki so nekoliko problematični in kjer je potrebno izreči tudi kritiko. Turčijo pozivamo naj eh, izpusti turške politične zapornike. Potem, kar zadeva medsosedske odnose, tukaj govorimo o uh, genocidu nad Armenci. Ne moremo reči, da bi trenutne razmere omogočale, da ne bi eh, izvajali pritiska. Gre za vprašanje zgodovine. Zgodovino je potrebno pravilno razumeti in pravilno eh, brati. In eh, načeloma temu seveda ne moremo nasprotovati. Glede na to, da eh, eh, njihove sile še vedno zasedajo evropska ozemlja, tudi to ni sprejemljivo. Slišal sem, kaj so povedali pračevalci v senci. Eden je dejal, da uh, grki in ciperski grki zelo uh, strastno razpravljajo o tej temi. Morda pa bi morali biti malo manj strastni. To bi bilo zaželeno. Ampak kako bi se vi odzvali, če bi se kaj takega zgodilo v vaši državi? Uh, Eh, kako strastno se človek odzove, je seveda v veliki meri odvisno od tega, ali se to dogaja eh, v tvoji državi ali kje drugje in tega ne smemo pozabiti. Kar zadeva ciprsko vprašanje. Mislim, da tukaj ne moramo reči tega, kar pravzaprav eh, tukaj pravimo. Ciprsko vprašanje je potrebno eh, rešiti in to ne more biti vezano samo na leto 2004. Potrebno je spoštovati pomorsko pravo. Eh, Kaj ti gre pravzaprav sko, eh, skoraj za eh, edino entiteto, za turško stran, ki ni podpisala eh, konvencijo o pomorskem pravu. Gre tudi za gospodarsko območje in Turčija tukaj zdaj pravi, da na njihovem območju obstajajo rezerve nafte kar zadeva pogrešane osebe in druge težave, eh, tukaj se stvari razvijajo naprej eh, in prihaja do napredka, ampak res moramo poskrbeti za to, da najdemo vse tiste ljudi, ki so izginili od leta 1974. Eh, gospod Klej, se dve minuti. Ja, danki, um, ehm, voziter. Najlepša hvala, gospod predsednik. poročevalka pravi, da je potrebno oblikovati uravnoteženo poročilo in da bi bilo potrebno umakniti določene predloge spremem. Uh, Eh, potem, ko sem slišal, kaj pravijo predstavniki drugih eh, skupin, se ne čutim pozvanega, da bi eh, umaknil katero od naših predlogov sprememb, kajti mislim, da je naša pravica in dožnost, da smo zelo kritični do razmer v Turčiji in da jih kritično obravnavamo. Edino, kar lahko dejansko zaključimo, je, da je bilo v Turčiji od leta 2004 doseženega zelo malo napredka. In že samo poimenovanje poročilo o napredku, eh, torej to je naslov, ki ga poročilo nosi vsako leto, je nekakšen eufemizem. Ampak eh, predlog srnume 295, ki sem ga vložil skupaj z gospodom Mölcerjem, tega predloga spremembe bom umaknil svoje ime na naša se na 39. odstavek poročila o stališču Turčije do Irana oziroma do možnosti, da bi Iran pridobil jedrsko orožje. Kot pročevalka, eh, kot pročevalka tudi sam obžalujem, da je uh, Turčija glasovala proti resoluciji v varnostnem svetu. Uh, Torej, prosim, da se moj ime umakne s predloga spremembe 295. Eh, zahvaljujem se gospodu Klajsu in zdaj pa nažalost naj se opravičim tudi do vseh kolegov, ki želijo poseči v razpravi, ampak eh, že tako zelo zamujamo, da čas za govor moramo omejiti na eno minuto. Gospod Kovačev, eno minuto. Eh, Hvala lepa, predsednik, spoštovani kolegi. Najprej se zahvaljujem gospe Omen Rajten za odlično upravljeno delo in uh, mislim, da se nas kar veliko v tej dvorani strinja, da potrebujemo reformirano Evropsko Turčijo, spravljeno s svojimi sosedami in eh, brez notranjih delitev. Strateški položaj Turčije pomeni, da je nujno treba delati s Turčijo v smeri demokratizacije odnosov s sosedami in tako naprej. Turčijo gledam kot Eh, na točki gledajo kot na prijatelja, kot na čezatlantskega zaveznika in zato mislim, da moramo delati skupaj v vzdušju medsebojnega zaupanja. Zato podarjam, da mora Evropska unija sodelovati s Turčijo, da bi ukrepili, ukrepila politični delog s svojimi sosedami. Predvsem je treba podariti konstruktivno ulogo e, eh, Turčije pri reševanju ciprskega vprašanja, potem tudi podpis protokola za Armenijo, kar je omenila gospa Omerajtin, s tem, da se lahko samo strinjam, prav tako potrebujemo brezpogojno ratifikacijo teh e, protokolov in upam, da bo nedavno eh, predlagan, eh, nedavno predlagana eh, rušitev spomenika turško-armenskemu prijateljstvu, ki jo je predlagal gospod Erdogan, umaknjen. Prav tako naj spomnim na očkodnino, ki jo je Turčija še vedno dolžna bolgarskim državljanom po podpisanem sporazumu. Prav tako naj povem, da je komisija eh, nedavno finalizirala svoj predlog sporazuma s Turčijo. Prav tako podpiram dejstvo, da Turčija eh, namerava podpreti eh, načrt eh, Nabuko. Prav tako upam, da bo eh, Turčija še naprej podpirala. Eh, svoje stališče v smeri spravi in da bo opustila svoje imperialne tendence. Gospa Kopa, eno minuto.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 obveznosti na ravni Evropske unije, pa tudi na ravni Turčije. In končni cilj seveda je pristop Turčije k Evropske unije. Mislim, da eh, do napredka vendarle je prišlo in sicer na različnih področjih. Eh, Priča smo razvoju, pozitivnem razvoju tudi na področju volitev in podobno. Eh, so pa področje, kjer ni napredka in ciprski primer je klasičen primer ne napredka. Zato menim, da tu ne smemo ostati zgolj pri nekih praznih formulacijah brez pomena. Kljub poskusom izboljšati odnose je še vedno tako, da grški zračni prostor Turčija vedno znova krši in zelo pogosto turška vojaška eh, letala nizko preletavajo otok. In eh, to je nekaj, kar načeloma ni v skladu s tem, kar je bilo obljubljeno, tudi ni v skladu z dobrososedskimi odnosi, ki naj bi jih Turčija spoštovala. Hvala lepa. Naslednji. Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz čestitam gospe Omenrajtni za to poročilo. Dejstvo, da je bilo vloženih toliko amandmajev, mislim, da ni nič izjemnega, sploh glede na zadnja poročila in število amandmajev tam. Tudi sam sem vložil kar nekaj amandmajev v svojem imenu predlagam, da v uvodnih izjavah omenimo tudi sprejetje poročila o trgovinskih in gospodarskih odnosih s Turčijo, kajti Turčija je eden najpomembnejših partnerjev Evropske unije. Prav tako glede vprašanja vizumov, to je zelo velik problem, kot veste. In ko bo prišlo do podpisa sporazuma o vračanju, mislim, da bo prišel skrajni čas, da Evropska unija izkaže, svojo odgovornost in da olajša mm, izdajanje vizumov vsaj za poslovneže in eh, študente. Prav tako naj povdarim, da kar zadeva ciprsko vprašanje, je tudi skrajni čas, da opravimo splošno, odprto, iskreno razpravo o vseh ključnih vprašanjih, ki zadevajo eh, Cipr. Pomembno pa je, da se zavedamo, da je Evropska unija leta 2004 sprejela zavezo, da bo odpravila osamitev turško-ciprske skupnosti. Hvala. Gospod Tenok, ena minuta. Hvala tudi jaz, čestitam poročevalki za pripravo tako ravnotežnega poročila eh, na tako državnem eh, področju evropske politike. Še vedno me skrbi eh, sirska skupnost in odpiranje ortodoksnih samostano, kljub številnim obljubam, da se bo to lahko zgodilo. Prav tako so še vedno problemi z, eh, naprimer, obhajanjem maše na severnem ciprskem eh, delu, čež da je to v nasprotju z nacionalno varnostjo. To me res eh, čudi. Potem, kar zadeva vse večje sovražnost do države Izrael, to mislim, da se bo izkazalo tudi v poročilu, ki bo nekaj kaj malo objavljeno. Prav tako Turčijo še naprej blokira uh, sodelovanje uh, v okviru NATO uh, eh, in uh, skupno varnostno in obramno politiko. Prav tako menim, da gospod Roglo v pogovorih pod okriljem ZDA ne bo omogočil dogovora o združitvi otoka. Vrnitev Famaguste seveda bi bila poteza dobre volje, kajti tu je še vedno vse opuščeno, stavbe propadajo, enako kot še druga območja. Kar zadeva Armenijo, armenski genocid eh, je omenjen eh, v večjem mandmajih, to bi podporil na čisto mm, človeški ravni, kar pa zadeva Gorski Karabah je mimo grede lansko leto Turčija menila, da dogovor je možen. Hvala lepa, gospod Preda, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz bi rad čestitev gospej poročevalki in sicer za način, kako je pripravila to poročilo. Prav tako sem samo uložil nekaj amendmajev in dovolite mi, da obrazložim, odkot izhajajo. Kar zadeva poglavje o, pog... o pogajanjih, oziroma pogajanja o poglavjih, eh, tu mislim, da bi morali končno sprožiti razpravo resnično razpravo in sicer zato, da bo Turčija lahko končno prenesla evropski pravni red na tem področju. Prav tako mislim, da je pomembno izpostaviti napredek Turčije, kar zadeva tehnične kriterije, naprimer eh, poglavje o konkurenčnosti. Prav tako naj povdarim, da poglavje o pravosodju in temeljnih pravicah moramo odpreti in začeti s pogajanji, zato da Turčijo motiviramo k reševanju težav na tem področju. Prav tako moramo podpreti Turčijo, kar zadeva podporo eh, zaščitnemu eh, raketnemu, raketnemu ščitu. Gospa Boskort, ena minuta. Hvala lepa, predsednik. Kot prvo, Najlepša hvala za to, da ste me opisali kot vizionarko, eh, ampak konec koncev je to nekaj, kar sem eh, sama preiskala, ko sem eh, obravnavala dvostranski sporozum med Turčijo in Grčijo. Veseli me, da bo sporozum o vračanju kmalo podpisan. Zdi pa se mi, da bo to potrebno pospremiti tudi z dialogom o vizumih za. Turčijo. In ko smo že pri vizionarjih, tu se strinjam z Arijo, da moramo biti vizionarski v tem poročilu in da moramo zreti v prihodnost. Mislim, da je to, če smo tukaj priča, v bistvu neka eh, zbirka težav in mislim, da ne smemo zgolj gledati v preteklost, ampak tudi v prihodnost in iskati rešitve za prihodnost. Zdi se mi, da se moramo v parlamentu sredotočiti na to, se pravi, da iščemo načine, kako s Turčjo doseči napredek eh, na kar zdaj konstruktiven in pozitiven način. Hvala lepa, gospod Boskurt. Besedo ima gospod Kacin. Ena minuta. E Ga ni v dvorani, torej ima besedo gospod Daf. Ena minuta. Ja, tako bo bolje. Jaz se upravičujem, ampak moram reči, da je tu prišlo do kombinacije nekih treh dejavnikov, ki so, če že ne se suli, pa vsaj zadržali proces pristopa Turčije. Najprej je zelo muhal odnos sveta, potem vse večji pritisk ideologije, mm, državne ideologije v Turčiji, prav tako pa mislim, da je problem stališče obeh strani, kar zadeva Cipr in vse to je tisto, kar bi morali letos preseči, če želimo, da. pride do kakšnega vsebinskega premika na eni in drugi strani. In zato mislim, da moramo priznati, da je proces pristopanja Turčije dejansko zaustavljen eh, in da je prišel k koncu. In eh, prihodne leto v tem času mislim, da bi morali že imeti alternativni scenarij kot eh, alternativo ponopravnemu članstvu. Hvala lepa, gospod Daf. Besedo ima gospod Kumocakos, ena minuta. Hvala lepa, predsednik. Pozdravljam zelo kvalitetno upravljeno delo kolegice Omenrojten. Eh, Amandmajo je res da veliko, ampak prepričan sem, da bomo na koncu prišli do spremljivega rezultata za vse. Nekaj pripomb z moje strani. Mislim, da moramo biti do Turčije odkriti in pravični. Eh, moramo pa, mislim, da biti tudi ustrajni glede tistih eh, tem, pri katerih smo lahko ustrajni in strogi. Mm, mislim, da si moramo dovoliti kritiko, da se ponekod pač pogoji Evropske unije ne izpolnjujejo. Nujno je, da Turčija potrdi eh, konvencijo o pomorskem pravu, to je ključnega pomena. 27 eh, držav članic je to podpisalo, ratificiralo in eh, tiste ki edini, edina stran, ki pa tega še ni storila, je Turčija in zato moramo ta sporazum zdaj nujno podpisati. Potem, kar zadeva medsosedske odnose, končno mislim, da mora priti do konca stalnim kršitvam grškega zračnega prostora. Hvala lepa, besedo ima gospod Mavro Nikolaus, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsednik. Jaz seveda bi tudi jaz rad dejal, kako zelo me veseli dejstvo, da je besedilo gospe Omerajten tako uravnoteženo. Številne teme, ki so velikega pomena, so obravnavane v tem dokumentu. Ciprsko vprašanje je potrebno obravnavati na način, da ko gre za poskuse, da bi okupirana območja na nek način sprostili, da se olajša življenje tudi prebivalcem Famaguste. Te stvari je treba izpostaviti. Prav tako mislim, da so to stvari, ki jih je potrebno jasno povedati v naših odnosih s Turčijo. Kar zadeva poglavje o energetiki, to poglavje bomo lahko odprli dejansko šele takrat, ko se bo Turčija izkazala za demokratično državo, da namreč ne bo, ne bo Turčija postavljala pod pritisk Grčije. Kar pa zadeva to, kar je omenila gospa Flotre v imenu zelenih v zvezi z neposredno trgovino z okupiranimi območji na severu Cipra. To mm, je bilo rečeno, da naj bi bilo v bistvu de facto priznanje, ampak to mislim, da. Eh, ne drži, prav tako to ni skladu s tem, kar je stališče Evropske unije. Hvala lepa, gospod eh, Papadopoulos, oziroma gospod Papadopoulos. Hvala lepa, predsednik. Gospa Omenrojten, mislim, da je res eh, zelo spretno pripravila to poročilo. Amandmav je veliko, tudi sama imam amandma v zvezi z Armenijo amandma številka 215. Veliko je amandmajev tudi v zvezi z Ciprom in eh, v zvezi s človekovimi pravicami tudi v tem kontekstu. Ciprski poslanci si predvsem želimo, da se izpostavijo dejstva in treba je povedati, da Turčija protipravno zaseda ozemlje in da protokoli še vedno niso potrjeni, kljub eh, temu, da to je obveznost, ki jo mora Turčija izpolniti. Tega ne moremo kar tako sprejeti. Žal poznamo zelo številne nesrečne primere, eh, ki bi mislim, da tudi morali najti svojo pot v to poročilo. Hvala, gospod Papadopoulos. Še pet minut časa imamo za odgovor poročevalke. Izvolite. Hvala, predsednik. Ja, sem lahko kar kratka. Lahko povem kolegom, da si Turčija zasluži ne samo kritično, ampak predvsem tudi pošteno obravnavo. In enaka bom bila tudi, enaka bom tudi sama do, do kolegov kritična, vendar poštena. Leta 2006, predsednik, če se ne motim, v prvem poročilu, to je zdaj četrto poročilo, ampak takrat v prvem poročilu sem podala tudi nekaj pripomb v zvezi z dvostranskimi odnosi med Turčijo in nekaterimi drugimi državami. In eh, takrat eh, je bilo to seveda vzeto na znanje. Vsako leto ne moremo v ta poročila vključevati vedno istih pripombi in vedno istih kritik in eh, to mislim, da si ne smemo privoščiti tega, da preprosto ponavljamo v poročilu to, kar smo zapisali v poročilu lansko leto. Skratka, predsednik, kakorkoli lahko prispevamo k reševanju problemov na eh, Cipru, eh, je treba storiti, ampak eh, tu ne bomo uspešni, če bomo preprosto še bolj izpostavljali dvostranske težave, ki tam obstajajo in se odvijajo. Kar zadeva to, kar je bilo povedano v zvezi s članstvom, to moram biti zelo dosledna in odkrita. Gospod Preda je govoril o nekaterih amadmajih v zvezi z poglavjem o konkurenčnosti. Ja, gledajte, to poglavje je točno tisto poglavje, pri katerem ima komisija največ težav s Turčijo. In eh, preprosto je treba veriti, da je to področje, na katerem Turčija pač še ni pripravljena. Ja, lahko seveda imamo pobožne želje, ampak ne moremo zahtevati odprtja nekega poglavja, dokler je to še tehnično nemogoče. Skratka, predsednik, v tem duhu nameravam nadaljevati z delom, torej odkrito, kritično, eh, pošteno. Vsakdo lahko pride k meni na kavo in eh, skušala ga oziroma jo bom prepričati, da je bolje imeti kar se da osredotočeno poročilo na mesto preširoko zastavljeno. Hvala, gospa Omen Reuten. Dejansko ste nekoliko skrčili svoj prispevek, tako da bomo pravočasno začeli glasovanje. Eh, glasovanje v odboru bo 10. februarja, na plenarnem zasedanju pa marca naproženi ste, da ustavite svoje volilne kartice v ustrezno napravo, da se pripravite za naslednjo točko na dnevnem redu in sicer eh, na glasovanje o poročilo gospoda Belderja, ki nosi naslov pristop Evropske unije do Irana. Vloženih je bilo 301 amandmajev oziroma predlogov sprememb in kljub temu, da mnogi izmed teh so popolnoma identični, potem je prišlo do stikov in sej so poročevalci v senci. Poročevalec je pripravil 18 pred, kompromisnih predlogov sprememb in se je izrazil za večino samih predlogov. Torej, zdaj bi rekel, da lahko preidemo k glasovanju. Začnimo z kompromisnim predlogom Željka 4. Kdo je za? Kompromisni predlog Željka 4 za. Za kompromisni predlog Željka 4 proti. Vzdržani sprejeto. Prehajamo k predlogu spremembe 77 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 78 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Prehajamo k številki 84 za. Proti. Astenuti e eh, respinto spojke iz. Glede na to, da je bil predlog spremembe 78 eh, je bil zavrnjen, potem bi bili morali glasovati tudi o vseh naslednjih. Glasujemo zdaj o predlogu 79-80 identična. Za 79-80 proti. Vedno 79-80, rekel bi, da je zavrnjeno. 81 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 82 za proti vzdržani zavrnjeno 83 za proti vzdržani zavrnjeno. Vi želite, da ponovimo 84, da preverimo, sem pravilno slišal. Da, v redu. Potem bomo še enkrat glasovali o številki 84. Elektronsko preverjamo. Glasujemo konec. Gre za torej elektronsko preverjanje amandmaja predloga spreme 84. Konec glasovanja. Šest, ne, torej 32 glasov proti, 24 za, torej proti Omen Reuten, gospod Omen Reuten glasovala proti, zavrnjeno. 85 ne, pravi predsednik, to je bilo umaknjeno. 86 za, proti vzdržani zavrnjeno. 87, 88 in 89 so identični, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. 91 za, proti, vzdržani, sprejeto. 90 ne preverjamo, bomo elektronsko preverjali številko 91, glasujemo. Ah no, a favore. allora, eh, beh, possiamo chiudere la votazione. Mislim da je že konec glasovanja. Uh, pogrešamo samo en, en glas. 26 eh, proti, 34 za. 90, 92, 93 glasujemo, eh, glasujemo v sklopu, 90, 92, 93 za, proti. Zložani sprejeto 94 za. Proti. Zdržani sprejeto. Kompromisni predlog 5 za. Proti. Zdržani sprejeto. Prehajamo k predlogu spremembe 102 za. Proti. Zdržani sprejeto. 103, 104, 105, 106 skupno za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. 107. Želite, da preverjamo elektronsko uredo, potem bomo glasovali v uh, svežnju 103, 104, 105 in 106 z elektronskim glasovanjem. Glasujemo. Konec glasovanja. 31 proti, 32 proti oziroma 34 za sprejeto. Prehajamo k kompromisnemu predlogu številka 6 za proti vzdržani sprejeto. Prehajamo k kompromisnemu predlogu 7 za proti vzdržani sprejeto. 108, 108 za proti vzdržani sprejeto vzdržani zavrnjeno. Imamo tukaj ustni predlog spremembe, o katerem bomo glasovali. Tukaj je navedeno v pisni obliki, ni potrebno, da te torej prebiramo. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 109 in 115 za. bomo prekinili glasovanje v zvezi s točkami 1915, ker gospod Čakl bo spregovoril. Izvolite. Yes, Gospa. Hvala lepa, predsednik. Zelo, gre za zelo težko temo, kajti vsi odločno obsojejo uh, eh, obsode, ki potekajo v mestu Masrami to, da um, kot poročevalci v senci smo sklenili, da ne bomo imenovali posameznih eh, problemov, kajti vsaka usmrstitev je prava katastrofa. In eh, torej govorimo samo o načeljih, ali v tem primeru se bomo držali tega ali pa ne. Se pravi, da ko smo sklenili, da ne bomo imenovali posameznih primerov, jaz bi se rada držala tega načela. In uh, seveda to ne pomeni, da je ta ali oni primer bolj grozen od drugega ali, ali bolj obsojanja vreden. Ampak mislim, da bi bi se morali držati splošnega načela. V redu, hvala lepa, upoštevamo vašo pripombo, to, da usno, uh, usni predlog smo vremeni, smo že izglasovali in torej ne moramo zdaj spreminjati glasovanja. Oprostite, ampak jaz sem skušala pritegniti vašo pozornost, ampak me niste opazili. Ne vem, kako drugače bi lahko to izrazili. Ali bi lahko še enkrat glasovali? Ne bom odpiral razprave v zvezi s to temo. Zelo mi je žal, če so se stvari odvijale tako in drugače, kot eh, bi si sicer želeli, ampak stvari ne moramo zdaj spreminjati. Glasujemo o eh, predlogi spremem 109-115 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 114 za. Torej bomo elektronsko preverili 119 in 115. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. sedemintrideset plus en glas osemintrideset proti devetindvajset za zavrnjeno sto štirinajst za proti vzdržani sprejeto 119 za proti vzdržani zavrnjeno. 120, 121, 122 identični glasujemo v svežnju za proti vzdržani sprejeto 126, 127, 128 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 8 za proti vzdržani sprejeto. Prehajamo na eh, predlog 138 za proti vzdržani sprejeto. 140, 141 za proti vzdržani sprejeto. 143 za proti vzdržani sprejeto. 145 za proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto 146 za, proti vzdržani zavrnjeno 147, 212 identična za, proti vzdržani sprejeto 149, 150, 151 identični za, proti vzdržani sprejeto Umaknjen je bil predlog 155, kompromisni predlog 9 za, proti, vzdržani, sprejeto 106, 160 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 161, 62, 163 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 146 potem pa bomo pre elektronsko preverili predloge sprememb 161, 162, 163. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Torej, eh, več je glasov za, 35 za proti, 33 proti. Torej, uh, 146 odpade, 166, 167, 168 glas za. Proti, vzdržani sprejeto, 169 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 170 za, proti, vzdržani sprejeto, 172, 173, 174 identični za, proti, vzdržani, sprejeto 175 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 176 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 177 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromisni predlog 10 za, proti, vzdržani, sprejeto, prehajamo na 183 za skupno s 184 in 185 za. Proti, vzdržani, sprejeto 176 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 219 za, proti, vzdržani, sprejeto. 187 imamo ustni predlog spremembe, ki vam je bil razmnožen v pisni obliki. Ne vem, če koordinator EPP -ja želi opisati. Gospod Garer, izvolite. Uh, yes, uh, thank you, uh, thank you, uh... Hvala lepa, predsednik. Torej, če bi se eh, za to dogovorili, lahko omaknemo 188. Torej, na sredini predlagam, da unesemo nekaj besedila in sicer zato, da so da se zahtevajo zasedanja oziroma srečanje s civilno družbo, to bi bilo torej obvezno, potem pa pika in predlagali bi tudi srečanje s političnimi zaporniki, vendar to ne bi bilo uh, pogovorno napisano. Torej, glasilo bi se. Should be conditional on meetings with representatives of civil society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 v skladu s tem členom nasprotujemo ustnim predlogom spremem, ki so vloženo in ko je že bil oblikovan kompromisni predlog. Van Orden, izvolite. Jaz soglašam s tem stališčem, mislim, da moramo biti zelo previdni, kar zadeva te obiske. Obstaja lobby, ki želi to doseči. Vem, eh, da iranske oblasti skušajo manipulirati te obiske v svoje propagandne namene in eh, nisem prepričan, da moramo pristati na to, na to igro. Torej mislim, da eh, tega ne bi smeli podpreti. Hvala skupini. Non apro la discussione. Hvala lepa, ne bom odpiral razprave, če so drugi kolegi zaprosili za besedo, kaj ti prispeve gospe Munice, ki je postopkovne narave, v bistvu odpravi um, vse možnosti razprave, kaj ti dovolj je, da nekdo, samo ena oseba nasprotuje vsemu predlogu spremembe in avtomatsko ta odpade. To je postopkovno vprašanje in torej glasovali bomo o predlogu spremembe 187 brez ustnega predloga spremembe. Za. Protim. Mi ni povsem jasno, zato bomo elektronsko preverili. 187 glasujemo. Glasujemo, ponavlja predsednik. Chiusa la votazione. Konec glasovanja. če želite, sicer zdaj zaključujemo glasovanje, ampak če želite izraziti stališče skupine, gospod Kaler, sicer to lahko storite, če želite posredovati kakšno stališče, ker bomo glasovali brez vašnega uh, eh, ustnega predloga sprejme. Lahko pojasnite, katero je stališče vaše skupine? Ja, vtis moje skupine je, da brez tega ustnega mandmaja eh, amandmaje ne moremo več potreti, podpreti. Allora... V redu. Dobro, potem je s tem glasovanje zaključeno. Imamo 54 glasov proti, 12 glasov za, torej zavrnjamo. Predlog spremembe 188, ker prejšnji predlog ni bil sprejet, zato glasujemo tudi o tem, torej 188 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prehajamo predlogu 189 za, proti, vzdržani. Rekel bi, da je zavrnjeno. 190. 189 pravite v redu, želite torej, da elektronsko preverimo. V redu, 189 preverjamo. Konec glasovanja sprejeto. 37 glasov za in 32 proti. Gospod predsednik se popravlja. Sprejeli smo 189, zdaj prihajamo k kompromisnemu predlogu 11 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 201 identično za. Proti. Vzdržani sprejeto. 203 za proti zdržani sprejeto, 202, 204 za proti zdržani sprejeto, 205 za proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 12 za proti vzdržani sprejeto, 213 moramo predati besedo nekomu iz eh, ljudske stranke, eh, ki želi eh, opisati ta predlog. Spremembe, gospod Galer, izvolite. Torej, v skladu s tem, kar sem prej povedal, bi želeli črtati zadnji stevel, kaj ti se navezuje na posamezne primire. Torej, v, bi predlagali bi, da črtamo zadnji stavek. V skladu s tem, gospa Omen Reuten, jaz sem unesla ta predlog spremembe. Yeah. Če kdorkoli bi želeli osporavati temu, potem eh, bi morali povedati, da je nespremljivo, kaj ti. Ta gospa je bila usmrčena, ta ženska je bila usmrčena v nedeljo neka druga je v strašni nevarnosti, zakaj ne bi zahtevali od komisije, od komisarjev, da nekaj storijo. Sicer eh, lahko umaknemo, ampak jaz bi želela, da glasujemo o tem. Torej, tudi v tem primeru, tako kot veste, oprostite kolegi, prosim kolegi mir. Torej, tudi v tem primeru, tako kot vse dovolj je, da samo en kolega nasprotuje ustnemu predlogu, glasujemo uh, o, dve, o predlogu 213 brez ustnega predloga. 213 za proti, vzdržani, sprejeta. 214 za proti, vzdržani, zavrnjena. 218 za proti, vzdržani. Meni jasno, bomo preverjali predlog 218 z elektronskim glasovanjem. Glasujemo. Glasujemo elektronsko. Uh, pogrešamo tri kolega, za, torej konec glasovanja. 32 proti, 36 za, sprejeto. Kompromisni predlog 13 za, proti, vzdržani sprejeto 229. V dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. Zdržan izvrnje na kompromisni predlog 14 za. O, zdaj preverjamo drugi del 229 z elektronskim glasovanjem. Drugi del 229 glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 40 glasov proti 30 za zavrnjeno. Kompromisni predlog 14 za proti. Zdržanje sprejeto. 234, 235, 236 identični za proti. Zdržani, jaz bi rekel, vam ni povsem jasno, nisem gotov, zato eh, bomo elektronsko <laughs> preverjali. Torej glasujemo. Še dva glasova nista bila oddana, v redu, dobro, konec. 34 proti, 36 za, sprejeto. 237 za, proti, vzdržani, sprejeto. 238 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 239 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni 241 za, proti, ne vem, ne vem, pravi predsednik, bomo preverili. 241 glasujemo elektronsko. Tri kolegi niso oddali svojega glasu. So vsi glasovali, konec glasovanja, 33 proti, 36 za, sprejeto. Kompromisni predlog številka 15 za proti vzdržani sprejeto. Prehajamo k kompromisnemu predlogu 16 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 258 za proti vzdržani zavrnjeno. 259 za proti vzdržani vzdržani, zavrnjena. 261 za, proti, vzdržani, jaz bi rekel, da je zavrnjena. 262 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 236 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 264 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 265 za, proti, vzdržani, jaz bi rekel, da je sprejeto. Kompromisni predlog 17. Dve, ne, vračamo se nazaj na 265. Ne smemo uporabljati pogojnika, torej preverjamo 265, glasujemo moram uporabljati eh, eh, torej, drugače eh, eh glagolske oblike. Eh, 33 eh, za, 37 proti. Torej je zavrnjeno. Kompromisni predlog 17 eh, za proti. Vzdržani sprejeto. Prehajamo k predlogu spremembe 281 za proti. Vzdržani sprejeto zavrnjeno. 282 eh, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 283 za, proti, vzdržani, sprejeto. 284, eh, tukaj imamo spet drugi ustni predlog spremembe. V tem primeru gre za gospoda Landsbergisa, ki mu predajamo besedo, da nam opiše ta predlog. Gospod predsednik, kolegi, želim eh, uvesti neko poenostavitev, poenostavljeno obliko besedila. Torej, po, te, po ko bomo govorili eh, a tekst, to naj bi je eh, črtali in tudi against, besedico against bi črtali. Kaj ti, seveda ne moramo govoriti samo o enem od taborišča. Gospa Munic. Hvala, gospod predsednik. Nasprotujemo ustnemu predlogu spremembe. Tako kot sem že prej povedal, dovolj je samo en glas proti ustnemu predlogu in a, to je že dovolj, da ne glasujemo o tem ustnem predlogu. Bomo glasovali o predlogu 284 brez sprememb. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 286 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 287 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 18 za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremijo 295 skupaj za 296 in 297 za, proti, vzdržani. Mm, dvomljivo. In zato bomo elektronsko preverjali. Glasujemo o 295, 296, 297. To so identični predlogi sprememb. Imamo 69 oddanih glasov, 68 sicer ljudi, ki glasuje, konec glasovanja 33 proti 35 za sprejeto. Prehajamo k predlogu spremembe 200. 299 za. Torej za 299. Zelo malo glasov za, proti, vzdržani za, vrnjeno. Predlog, ustni predlog spremembe številka 2 uh, eh, za, proti, vzdržani sprejeto. 301 za, proti, vzdržani sprejeto. 22 za proti, vzdržani, mi ni povsem jasno in zato bomo elektronsko preverjali številko 22. Dva poslanca nista še glasovala, gre za predlog spremenja 22, morda sta nekoliko raztresena in mi zaključujemo 35 proti, 34 za zavrnjeno. In prehajamo zdaj 23, eh, torej 23 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 24 za proti, vzdržani sprej je zavrnjeno. 25 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog še kaj dva za, proti, vzdržani sprejeto. Prehajamo k predlogu 30 za, proti, vzdržani, reko bi zavrnjeno. 31 umaknjeno, 32 za, želite. Želite, neke, želite pre, da preverjamo številko 30? Ja, tudi jaz sem bil negotov. Glasujemo. Predlog spremembe številka 30. Glasujemo elektronsko. V redu, zdaj so vsi glasovali, konec glasovanja. 35 proti, prav ste imeli, za en glas je zavrnjen ta predlog spremembe. Zavrnjen, zavrnjen. Umaknjen je bil 31. predlog, 32 glasujemo o tem, 32 za, proti, vzdržani. Mi ni povsem jasno, zato bomo elektronsko preverili. Glasujemo zdaj. Glasujemo o predlogu 32, konec glasovanja. 34 proti 35 za, tokrat je predlog sprejet za en glas. 33 ne, to bomo preskočili, 35 je umaknjen, 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 37 za, proti, vzdržani, sprejeto, 38 za, ko, eh, ko, proti, vzdržani, sprejeto, umaknjen z 39, 40 za, proti, vzdržani, jaz bi rekel, da je sprejeto, 41 za, proti, proti, vzdržani sprejeto 42 za, proti, vzdržani sprejeto. Potem bomo preverili 42 glasujemo. Konec glasovanja. 29 eh, proti 40 za, 43 eh, glasujemo za, proti, vzdržani, sprejeto, 44 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 45 za, proti, vzdržani, sprejeto, 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromisni predlog 3 za proti vzdržani sprejeto. Prehajamo k predlogu 54, 55 sta identična za, proti vzdržani sprejeto. 56 za, proti vzdržani sprejeto. 57 za, proti vzdržani zavrnjeno. Preverjamo, o, v redu, preverjamo 57, glasujemo. 69 dodanih glasov, konec glasovanja 35 proti, 34 za, torej za en glas je predlog zavrnjen in torej zdaj bomo glasovali o vseh naslednjih 58 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 59 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 60 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 61 za, proti vzdržani, zavrnjeno 62 za, proti vzdržani, zavrnjeno 63 za, proti vzdržani, zavrnjeno 46 in 65 za, proti vzdržani, zavrnjeno 66 za. Ne, bomo eh, elektronsko preverjali 64 in 65. Glasujemo. Glasujemo o 64, 65. Eh, en kolega ni glasoval, vsekakor konec glasovanja. 33 glasov proti, 31 eh, za, zavrnjeno. 66 glasujemo za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 67 za proti, vzdržani, zavrnjeno, 68 za, proti, vzdržani, jaz bi rekel, da je sprejeto, 70 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 71 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 72 za, proti, vzdržani, sprejeto, ena za, proti, vzdržani, sprejeto, dva za, proti, vzdržani, spreji, sprejeto, tri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj bomo glasovali o predlogu spremembe številka 5. Se oproščam, pravi predsednik. Torej, kar zadeva 3, 3 smo zavrnili, zato moramo glasovati tudi o predlogu spremembe 4. Glasujemo za, proti, vzdržani, sprejeto. 5 za, proti, vzdržani, uh, ne, nisem dobro videl. Uh, prosim, da elektronsko preverimo predlog spremembe številka 5. Glasujemo. Konec glasovanja. 37 proti, 32 za, torej je zavrnjeno. 6 za, proti, vzdržani sprijeto, umaknjen 7, za, številka 8, proti, vzdržani sprijeto, 9 za, proti, vzdržani sprijeto, 10 in 11 sta identična za proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog ena za. Hočete, da preverjamo 10 in 11 v redu, potem glasujemo elektronsko v predlogu 10 in 11. Konec glasovanja. 34 proti, 31 za, zavrnjeno. Kompromisni predlog številka 1 za, proti, vzdržani sprejeto, predlogi sprememb, predlog spremembe 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Elektronsko glasujemo o celotnem poročilu, glasujemo zdaj. 68 eh, eh, oddanih glasov. Torej 62 glasov za, 3 glasovi proti, čestitamo za glasovanje, torej zmagovit je tudi Belder, čestitamo, zaprosil je za besedo gospod Salafranka, prosim izvolite, imate besedo. Sí, gracias. Sí, gracias, señor... Hvala lepa, predsednik. Želel sem samo povedati, da smo v tem odboru vedno imeli takšno prakso, da ustne amandmaje obravnavamo po ustaljenem postopku, ampak prosim, da date na zapisnik, da nam ena od ključnih skupin tega ni omogočila. In uh, temu bomo torej sledili tudi pri drugih mm, glasovanjih. Najbolj demokratično bi bilo, če bi sprejeli ustni amandman eh, naše skupine. V duhu medsebojnega razumevanja smo pričakovali, da nam bo to omogočeno. To smo vedno tako počeli tu v našem odboru. Če pa bomo začeli Eh, na ta način uporabljati poslovnik, pa tudi prav. Nimam pripomb k vaši izjavi, seveda imate eh, absolutno pravico, da podajate take izjave. Je pa tudi res, da je dovolj en sam kolega, ki ne soglaša s uh, predstavljenim ustnim predlogom spremembe, torej na formalni uh, ravni je treba uveljavljati pravila iz poslovnika. Če smo poslovnik doslej razlagali nekoliko širše in uh, bolj med navednicami prijazno drug do drugega, morda je temu bilo tako toda pravilo je pač to. Zahvaljujem se vam, pozdravljam vas in predajam besedo oziroma predsedovanje gospodu Paskuju za nadaljni del eh, našega, naše seje. Hvala lepa.

<clears throat> Uh, torej, nadaljevali bomo z obravnavo predlogov sprememb o odnosih med Evropsko unijo in svetom za sodelovanje v zalivu. Prosim gospoda Bodija, da kar začne. Izvolite. Ti. Hvala lepa, predsedojoči. Spoštovane kolegice in kolegi, kar je v tem poročilu, je sporočilo, ki ga skušamo predati, to, da moramo mi kot Evropska unija in eh, države članice sveta za sodelovanje v zalivu skupaj razviti in poglobiti naše politične odnose. Možna področja sodelovanja so številna in eh, iz tega naslova moramo najprej zaključiti neskončna pogajanja, ki trajajo že dobrih 20 let, pogajanja o prostotrgovinskem sporazumu. 72 amandmajev je bilo vloženih eh, v zvezi s tem poročilom. Hvala vsem poslancem, ki želijo na ta način obogatiti besedilo. Še posebej bi se rad zahvalil poročevalcem v Senci za njihovo kooperativnost. In kar nekaj amandmajev mimo grede, pa je tudi predmet kompromisa, ki mislim, da ga lahko podpre večina političnih skupin. Amandmaji, ki so bili vloženi, zadevajo načeloma pet ključnih vprašanj. Najprej človekove pravice, potem regionalna diplomatska vprašanja in posredovanja. Tretji sklop ekumenski dialog, Četrti sklop. Vidnost, izpostavljenost Evropske unije in uloga, uh, ki jo lahko in mora igrati službe zunanje delovanja Evropske unije in nazadnje še razvoj dvostranskih odnosov. Kar zadeva človekove prvice. Kar nekaj amandmajev izpostavlja veliko zaskrbljenost naših kolegov za pravice žensk, enakost med spoloma boj proti diskriminaciji, kar potem diskriminacija, ki izhaja iz pripadnosti določene veroizpovedi ali manjšini. Prav tako amandmaji izkazujejo veliko zaskrbljenost, kar zadeva položaj delavcev priseljencev. Kar zadeva človekove pravice, amandmaji izpostavljajo absolutno nasprotovanje našega mm, parlamenta proti uh, smrtni kazni. Prav tako mislim, da moramo izpostaviti, da arabske države v zalivu že kar nekaj let izkazujejo družbeno in socialno dinamiko razvoja, ki mislim, da jo moramo podpreti in še naprej spodbujati. Prizadevanja zalivskih držav moramo podpirati in eh, to vprašanje mora postati predmet odprtega konstruktivnega političnega dialoga med eh, arabskimi zalivskimi državami in Evropsko unijo. Naslednja zadeva je regionalna diplomacija. V tem poročilu poudarjamo, veliko ulogo, pomembno ulogo, ki jo igrajo države sveta zastavljanja v zalivu, ko gre za posredovanje pri krizi v Libanonu, v Palestini, boj proti terorizmu. Mimo grede, svet zastavljanja v zalivu je tudi zgled stabilnosti v regiji in eh, prav tako lahko povdarimo in izpostavimo prizadevanja držav članic tega sveta za umiritev tega dokaj nestabilnega območja. To je bilo izpostavljeno že v prvem poročilu in kompromisne rešitve, ki smo jih našli s poročevalci v senci, se mi zdijo odlične, ko gre za izpostavljanje tega vprašanja. Svet za sodelovanje v zalivu je eh, primarni akter za sodelovanje v regiji in eh, pred nekaj dnevi je bil podpisan tudi sporazum z UNRO preko islamske eh, banke za obnovo, ko gre za, in sicer gre za 6 milijard dolarjev za obnovo najnujnejšega v Gazi in to je tudi to, kar izpostavljamo v kompromisnem predlogu 8, seveda pa je treba iti dlje od 6 eh, milijonov dolarjev, ne milijard, milijonov dolarjev, kajti to mislim, da je daleč od finančnih zmogljivosti teh držav. Medvirski dialog in medsebojno razumevanje. Vpliv zalivskih držav v regiji je vedno večji, kar nekaj amantmajev izpostavlja, da te države morajo odigrati konstruktivno vlogo pri medverskem dialogu, vključno tudi z dialogom med šitsko in sunitsko skupnostjo in ne le v dialogu med eh, muslimani in kristijani. In to je izziv, ki, jih, ki ga izpostavljajo tudi številni amantmaji. Medkulturni dialog potem je tudi vprašanje, ki se ga lotevamo, kakor tudi izziv večjega medsebojnega razumevanja. Tu je tudi nekaj predlogov za pot, ki bi lahko sledili, naprimer boljše izmenjave med univerzami, izmenjave profesorjev, študentov, dijakov. Prav tako predlagamo boljše sodelovanje na področju informiranja in tudi predlagamo krepitev projektov, kot je projekt Alžisr, pomeni, ki pomeni most Prav tako menimo, da je potrebno izvajati več kampanj ozaveščanja. Kar zadeva vidnost, izpostavljenost Evropske unije in pa vlogo Evropske službe za zonanje delovanje, kar zadeva torej vprašanje, kako izboljšati, poglaviti od naše odnose, eh, v kompromisnih predlogih podajamo kar nekaj usmeritev, konkretnih predlogov. Namreč eh, Evropa ima zdaj diplomatsko službo, ki nam je na voljo in ki jo moramo uporabiti. Nova diplomatska misija Evropske unije, eh, mislim, da si zasluži odprtje v teh državah. Zdaj imamo samo eno za vseh šest ljudskih držav v Rijadu, v Saudski Arabiji in zato Evropska unija ni dovolj izpostavljena v ljudskih državah in v tem trenutku seveda tudi nima sredstev za to. Zdaj, če naj bi podpisali sporazum ob prosti trgovini, o katerem se že tako zelo dolgo pogajamo z ljudskimi državami, potem mora postati takšen sporazum nujno potreben tudi v očeh teh držav in zato moramo tudi bolj izpostaviti samo Evropsko unijo na tej ravni. E, kar pa zadeva bilateralna vprašanja, tu smo imeli kar nekaj razprav s poročevalci v senci s tem v zvezi. Skratka, kaj naj storimo, če pogajanja o prosti trgovini ostanejo na mrtvi točki še nekaj prihodnih let. Nekateri menijo, da in s tem mnenjem se delim, ampak eh, vse politične skupine se s tem ne strinjajo. Nekateri torej menijo, da v primeru, da ne pride do večstranskega sporazuma, bi morala Evropska unija na mesto sporazuma z svetom za v zalivu začela spodbujati dvostranske sporozume te vrste med eh, Evropsko unijo in posameznimi državami članicami sveta za sodelovanje v zalivu. To je torej vprašanje, o katerem mislim, da bo tekla beseda tudi tekom razprave v odboru in v plenumu. Na zadnje naj tudi dodam, da sem želel, da ne omenjamo konkretnih primerov v tem poročilu, kajti namen in cilj tega poročila je, da poda analizo naših odnosov z celoto sveta za sodelovanje v zalivu tem, in da zato ne izpostavljamo posameznih držav članic. Dejstvo je, da vsakeč, ko je bila katera od držav izpostavljena v kakem od amadmajev, sem skušal ta amadma preoblikovati v kompromisni predlog, v katerem ni neposrednih omemb posameznih članic sveta za sodelovanje v zalivu. Rad bi vas tudi upozoril na pomembno napako v pisnem prevodu iz francoščine v angliščino. V četrtem odstavku je govora o pravicah o uh, delovnem pravu, ne pa o pravici do dela, kot je bilo zapisano. Hvala. Hvala, gospod Bodi. Zdaj pa prosim gospoda Havita. Da prevzame besedo. Najlepša hvala. Najprej v imenu skupine socialistov in demokratov lahko povem, da je gospod Budi nedvomno eh, strokovnjak in se zelo zanima za to področje. Bil je zelo vključujoč in tudi zelo pravičen v svojih pogajanjih s poročevalci v senci in zato se mu zahvaljujem in mu želim čestitati za njegovo poročilo. Zelo enostavno je bilo priti do kompromisov in uradno lahko povem, da točke, ki so bile za skupino socialistov najbolj pomembne, je, da oblikujemo skupen seznam varnostnih vprašanj eh, v uvodni navedbi B in šestem odstavku, da opredelimo stvari glede eh, izraelskega vprašanja, da vključimo Darfur in da tudi ne govorimo o islamskem terorizmu. kar zadeva odstavek o boju proti diskriminaciji, torej to je četrti odstavek, tukaj je bilo pomembno, da vključimo diskriminacijo eh, na podlagi spola in čeprav obstajajo različna razumevanja manjšine in manjšin, eh, to je tisti koncept, tisti pojem, ki ga uporabljamo v Evropski uniji in zato smo želeli to tudi uvrstiti v četrti odstavek. Imeli smo dokaj občutljivo razpravo v zvezi s smrtno kaznjo in izpostavljanje posameznih praks usmrtitve, ki so za marsikoga eh, zelo odvratne. Torej, Eh, v zvezi s tem smo pregledali eh, dokaze o tem, kaj se uporablja in kaj ne. Torej, seznam je vključen v ta odstavek in mislim, da je pomembno povdariti, kako nespremljiva je smrtna kazen v vseh primerjih in to lahko dosežemo tudi na ta način, da naštejemo metode, ki se uporabljajo v tej regiji. Želeli smo. Eh, pozdraviti eh, arabsko pobudo v zvezi z bližnjo-vzhodnim mirovnim procesom in želeli smo podpreti, kot je dejal gospod eh, Bodi tudi že v vodu, to, da svet podpira UNRAD. In to je zdaj tudi zapisano v odstavku 6b. Torej, V zvezi z vsemi točkami smo, temi točkami smo se uspeli zadeniti. Še dve zadeve. Najprej, kar zadeva dostop žensk do izobraževanja. Imamo predlog spremembe številka 68 in prosim eh, poslance in poslanke, da ga podprejo, ker ti mislim, da je to v arabskem kontekstu zelo pomembno. In pa še, po mojem mnenju, najbolj zapletena zadeva. In, uh, da nje je prišlo v odbor za mednarodno trgovino. Bi pa povedal poročevalcu in drugim, da je v naši skupini zelo jasno stališče glede tega, v kolikšni meri spodbujamo uh, večstransko sodelovanje Evropske unije z svetom za sodelovanje v zalivu in da to opredeljujemo kot uh, alternativo oziroma dopolnilo naših dvostranskih sporozumov oziroma odnosov s posameznimi državami. Torej, glede tega je naša skupina prepričana, da bi se morali osredotočiti na večstranski pristop. In eh, ko so glasovali v odboru INTA, so se naši člani vzdržali pri tem vprašanju in moram reči, da je to za nas izredno pomembno. Uh, eh, s podporo pročevalca smo zato prosili za spremembo kompromisa v zvezi s 25. odstavkom. Uh, kajti sporazum, gos, uh, torej predlog spremembe gospe Jakomaki v zvezi s tem odstavkom, v zvezi s tem smo prosili, če bi ga lahko obravnavali ločeno. Uh, ni je tukaj, upam, da se bo lahko odzvala in mislim, da bomo morali kot skupina glasovati proti temu predlogu spremembe. Uh, Eh, prosim pa tudi druge skupine, da razmislijo o naših argumentih. Naj podarim, da je šlo za zelo konsenzualno sodelovanje, da je pročevalec odpravil odlično vlogo in da to meče pozitivno luč na njega in tudi na naš odbor. Najlepša hvala. Hvala. Gospa Pribols. Eh, eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V imenu skupine zelenih bi se tudi sama želela zahvaliti poročevalcu za zelo odprt način sodelovanja s poročevalci v senci. Kar nekaj kompromisnih predlogov sprememb je pripravil in kar nekaj predlogov sprememb eh, so vložili kolegi, predvsem v zvezi s človekovimi pravicami, ki so vključeni, ti predlogi so vključeni v te kompromise, kar pomeni, da je poročilo zelo uravnoteženo. Vendarle pa mislimo, da bi tukaj morali storiti še korak naprej, sploh kar zadeva eh, podporo organizacijam in kar zadeva ratifikacijo mednarodnih sporazumov strani držav, ki so eh, članice eh, sveta za sodelovanje. Vedeti moramo, da so vse te države eh, problematične luči tega, da imajo zelo slabo zastopano žensk med vodilnimi, da nimajo neposredno izvoljenih parlamentov in zdi se nam, da nimamo še ustrezne mednarodne zaščite in nadzora strani mednarodnih teles, ki bi lahko eh, imeli pozitiven vpliv. Tu gre predvsem za prepoved diskriminacije proti ženskam, za eh, mednarodni pakt o socialnih in kulturnih pravicah in za sodelovanje eh, s Komisijo Združenih narodov za človekove pravice. Države članice eh, sveta za sodelovanje v zalivu bi se morale biti sposobne obrniti na to komisijo. Enako velja za posebnega poročevalca Združenih narodov neodvis za neodvisnost sodnikov in pravnikov. Torej, mislim, da bi morali s tem poročilom dejansko Eh, pozvati države članice sveta, da podpišajo te konvencije in tesneje sodelujejo z agencijami oziroma organi Združenih narodov. Mislim, da bi to koristilo ljudem v teh državah. In zato je moja poslanska skupina vložila vrsto predlogov s firmim, ki upam, da jih boste podprli. In pa še za konec, gospod predsedujoči, kar zadeva uh, energetiko. Odbor ITRE v enem od svojih predlogov sprememb priporoča, da bi sodelovanje z državami eh, sveta prenesli tudi na področje energetske učinkovitosti. Predlagam, da podpremo ta predlog in enako predlaga tudi 62. predlog spremembe, ki ga je vložila naša skupina. Najlepša hvala, gospod Majer, prosim. Gracias, eh... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi moja skupina se želi zahvaliti poročevalcu za upravljeno delo. Glede na to, kaj se dogaja v Tuniziji in v Egiptu, razmišljam o tem, v kolikšni meri Evropska unija uporablja vse mehanizme, vsa svoja pooblastila, zato da obsodi določene zlorabe posameznih režimov nad svojimi prebivalci, tako moškimi kot ženskami. Morda revolucija, ki smo ji bili priča v Kajru, eh, pomeni, da moramo vrednotiti, v kolikšni meri Evropska unija lahko vpliva na razvoj dogodkov. Mi smo prepričani, da je naš vpliv premajhen in da ne uporabljamo vseh instrumentov, ki jih imamo, zato da bi spodbujali demokratizacijo feudalnih monarhij ali tiranskih vlad, ki uh, ostajajo v nekaterih delih sveta. Zato smo vložili pred, nekaj predlogov sprememb, s katerimi želimo povedati, da smo zelo zadržani uh, kar zadeva prosto trgovinski sporazum s temi državami. Trgovina ni vse, eh, prost trg ni vse in na podlagi izkušenj iz krize, ki jo preživljamo v Evropi in eh, ki jo pravzaprav preživlja vas svet, smo vložili nekaj predlogov sprememb, s katerimi poskušamo eh, oblikovati lasten profil v odnosih do tega geografskega območja. Kot veste, so ZDA energetsko vprašanje preoblikovali v vprašanje nacionalne varnosti. In to ne sme pomeniti, da moramo tudi mi imeti tak pristop do držav, ki igrajo zelo pomembno vlogo na Bližnem vzhodu, v Iranu, v Iraku, ampak sporozum med ZDA in Saudsko Arabijo, eh, ameriške, ameriška vojaška oporišča na tem območju, vloga teh oporišč in vloga ZDA v posameznih konfliktih, kot je naprimer konflikt v Iraku, pomeni, da smo v svojih predlogih sprememb zapisali tudi, da si moramo prizadevati za vse večjo demilitarizacijo tega območja in da ne smemo energetske neodvisnosti ZDA in Evrope obravnavati uh, kot varnostnih problemov. Seveda si moramo za to prizadevati, vendar ne z uporabo vojaških sredstev izven lastnih teritorijev. Ravno tako pa pozivamo, da bi se boja proti terorizmu lotevali v pravnem okviru, eh, kot se to spodobi za civilizirane države. Ne smemo se posluževati bombardiranja eh, nedožnih ljudi eh, z višine 10 tisoč metrov. Vsi predlogi sprememb, ki smo jih uložili, gredo po našem mnenju v smer tega, da bi neodvisno obravnavali to območje. Pozdravljamo predloge sprememb, ki se zauzemajo za boj proti diskriminaciji žensk na tem območju, ki spodbujajo svobodo izražanja, ki nasprotujejo smrtni kazni, ki se zauzemajo za boljšo obravnavo migranskih delavcev na tem območju. Res je, da si želimo zmanjšati trgovino z orožjem, In eh, videli bomo, kakšen bo končni dokument, na podlagi tega pa bomo oblikovali tudi svoja stališča. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Tudi sama se zahvaljujem poročevalcu za odlično poročilo in za dobro sodelovanje. besedilo opredeljuje problematična področja in tudi odprte priložnosti v odnosih med Evropsko unijo in svetom za sodelovanje v zalivu. Želim si izpostaviti potrebo po tesnejšem sodelovanju med Evropsko unijo in svetom za sodelovanje v zalivu. Eh, dogodki v Severni Afriki so v zadnjih tednih pokazali, da Evropska unija in svet za sodelovanje v zalivu nedvomno imajo skupne interesne področje tudi na področju zonanje politike. Z razvojem sodelovanja lahko prispevamo k regionalnemu sodelovanju, kar je ključno za izgradnjo dobrih medsosedskih odnosov in kar prispeva tudi k stabilnosti na tem območju. Ravno tako sem vesela, da smo se zedinili glede povdarjanja izobraževanja in izmenjave študentov. In prihodnje sodelovanje mora temeljiti na mladini v Evropi in v tej regiji. In pa, če odgovorim na vprašanje kolega gospoda Hovita, ki je spraševal o dvostranskem sodelovanju. Sama mislim, da je potrebno izboljšati dvostranske odnose Evropske unije z državami, članicami sveta za sodelovanje v zalivu. Ravno tako je pomembno, da pošljemo jasen signal visoke predstavnici Catherine Ashton, naj razvija dvostranske odnose eh, z vsemi članicami sveta za sodelovanje v zalivu. Te države so namreč raznolike, imajo različne prednostne naloge in različne težave in mislim, da je dobro eh, dobiti informacije iz posameznih držav o tem, kakšne so njihove potrebe in težave. Podobno velja zanje kot za članice Evropske unije. Hvala. Najlepša hvala, gospod Salafranka, prosim. Gracias, señor presidente. Creo que es difícil. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Težko bi našli pročevalca, ki bi bil še eh, bolj kvalificiran za to delo, kot je naš pročevalec, zato se mu zahvaljujem za odlično delo in za poročilo. V poročilu je vključil vse relevantne točke, ki so pomembne za sodelovanje s svetom, za sodelovanje v zalivu. Mislim, da moramo izpostaviti predvsem strategijo za sodelovanje s temi državami. Obstajajo številni strateški problemi v tej regiji, ki se jih je potrebno lotiti. To naj povem v imenu naše poslanske skupine in res verjamemo v pozitivne učinke sporozuma o prosti trgovini. Evropska unija je eh, pomembno trgovinsko območje in če so druge države prepričane, da bi, eh, tudi če so druge države prepričane, da bi bilo to škodljivo, ne smemo zapreti svojih meja. Potrebno je najti pravo ravnovesje in tisti, ki so eh, člani kluba, morajo ostati zvesti svojim načelom in tukaj moramo res najti neko skupno točko, ki si jo bomo zastavili za cilj. Eh, pomembno je sodelovanje s svetom eh, na vseh področjih in zato se mi zdi smiselno, da nadgradimo skupne dejavnosti in tveganja, ki jih to utegne prinesti, eh, naprimer Mm, eh, mislim, da so ustrezno obravnavana v šesti točki tega, kar pravi poročevalec. Kar zadeva razmere v severni Afriki in v arabskem svetu, eh, te so seveda zaskrbljujoče in to je potrebno vključiti v poročilo. Mislim, da je poročevalec to uspešno naredil v četrti točki v tej točki eh, zelo previdno poziva države članice sveta naj si prizadevajo za spodbujanje človekovih pravic. Nekaj kolega je to že omenilo in to je posebno upravičeno, kajti eh, nedvomno so v tej regiji na tem področju potrebne izboljšave. Mislim, da je sklicno energetsko sodelovanje tudi zelo na mestu. E, vemo, kakšne so cene nafte in kako to vpliva na gospodarske razmere v naših državah. Tudi izobraževanje je pomembna tema in mislim, da je v tem poročilu stališče Evropskega parlamenta zelo dobro predstavljeno. E, za konec bi le še prosil poročevalca, naj vključi še nekaj točk. Namreč eh, tudi, kar zadeva strateško sodelovanje, bi morali izpostaviti človekove pravice. To je sicer že omenjeno v četrti točki, ampak. Eh, zaenkrat ta prizadevanja niso pripeljala do uh, večje blaginje, do večje stabilnosti ali boljše demokracije. Uh, iz tega se moramo kaj naučiti, ne da bi zdaj tukaj hoteli kom, eh, na koga kazati s prstom ali iskati krivce, enostavno se moramo nekaj naučiti iz preteklosti in to v prihodnje izkoristiti. Najlepša hvala. To so pripombe, ki sem jih želel podati v zvezi s tem poročilom. Kot rečeno, mislim, da bi težko našli boljšega pročevalca za to poročilo. Najlepša hvala. Thank you very much. Mr. Bodis, if you want to say something. Najlepša hvala. Gospod Bodis, želite še kaj dodati? Hvala, predsedujoči. Čisto na kratko. Najprej naj povem, da sem vsekakor prisluhnil posameznim govornikom. Prav tako moram reči, da zelo cenim sodelovanje s poročevalci v senci pri pripravi tega poročila. E, omejil bi se torej na kratek odgovor. Če se navežem na to, kar je dejal gospod Salafranka, lahko povem, da smo v tem besedilu vsekakor poskušali in številni madmaji gredo v to smer izpostaviti vprašanje človekovih pravic, ki je sveda ključnega pomena, ko gre za odnose s to regijo sveta. Kljub vsemu pa, če se navežem na to, kar je dejal gospod Mejer, lahko povdarim, da niso ne moremo enačiti odnosov EU-svet v eh, sodelovanju v zalivu in eh, odnosov EU-države sosedske politike, s katerimi imamo sporazume na severu Afrike. Ko gre za arabske države zaliva, nimamo niti sporazuma o prosti trgovini. S tem ne želim povedati in ne skušam povedati, da moramo pustiti ob strani vprašanje človekovih pravic, ampak dejstvo je, da naša raven zahtev ne more biti enaka z državami, s katerimi se že 20 let pogovarjamo o prostotrgovinskem sporazumu, eh, kot pa naprimer z državami, kot sta Tunizija in Egipt, s katerimi imamo pridružitvene sporazume, v katerih izredno izpostavljamo zahtevo po spoštovanju človekovih pravic. Gospa Brepols je izpostavila, da so te države, vse države, ki so dedne monarhije. In eh, ko jim to povemo, rečejo, ja, pa saj imate tudi vi v Evropi veliko dednih monarhij. <laughs> Zdaj, ja, seveda je oblast organizirana drugače, pa vendarle, ja, tudi mi v Evropi imamo monarhije. Potem eh, smrtna kazna, o tem je veliko govora. Govorimo torej o smrtni kazni in o pohabljanju. O tem govorimo tudi v tem poročilu, v besedilu in na zelo odločen način. Razorožitev, gospod Majer je tudi omenil to vprašanje. Seveda, mislim, da bi bili vsi mnogo bolj eh, pomirjeni, če bi v Perzijskem zalivu prišlo do demilitarizacije. Ampak, ko govorimo o demilitarizaciji, arabskega dela Perijskega zaliva, potem eh, se lahko spomnim na to, kar je dejal François Mitterrand v nemškem Bundestagu, kjer je dejal, v Evropi imamo na vzhodu rakete, na zahodu pa pacifiste. No, v zalivu poteka mm, razvoj jedrskega orožja na iranski strani in zato mislim, da ne moramo zdaj pozivati arabskega dela eh, tega sveta k demilitarizaciji eh, in to v regiji, ki kot celota ne stremi k razorožitvi. Zdaj, vlečenje usporednic s tem, kar se dogaja v Magrebu in pa v zalivu, tu mislim, da se je treba vendarle nekoliko omejiti, kajti stvari znajo postati protislavne. Eh, Govorili ste o Katarju, kot eno državi članici, kot eno državi članice sveta. Tam ima sedež eh, televizija Al Jazeera, ki je bila na nek način ključna gonilna sila upora v Tuniziji in eh, v Egiptu. In v ta isti državi Katar, 500 metrov stran od eh, sedeža Al Jazeera, imate tudi center za poveljevanje ameriškim silam v zalivu. Tako da obstajajo določena protislovja, da ne rečem schizofrenije v zunanje politiki nekaterih držav, ki po eni strani spodbujajo revolucionarna gibanja, obenem pa so tudi države, ki gostijo ameriško prisotnost v zalivu. Skratka, Pomembno je, da izpostavljamo vprašanje človekovih pravic, eh, smrtne kazni, pohabljanja, enakost med spoloma, eh, potem položaj delavcev, imigrantov. Torej, vse lepo in prav, ampak vendarle ne smemo dati vtisa, da skušamo mi usiljevati nek politični model, kajti Zahod, ZDA torej in pa tudi nekatere države EU so skušale leta 2003 usiliti politični, nek politični model v. Eh, zalivu, potem je prišlo do druge iraške vojne in mislim, da rezultat vsi zelo dobro poznamo. Tako da mislim, da moramo biti vsekakor odločni, kar zadeva določene temeljne načele. Obenem pa mislim, da moramo biti tudi nekoliko bolj eh, skromni, ko gre za politike, ki jih je Zahod usiljal v tej regiji. Now, um... Najlepša hvala. Zdaj lahko povem, da bomo v odboru glasovali o tem poročilu 10. februarja. Zdaj pa gremo hitro naprej in nadaljujemo s poročilom gospoda Provera, našega podpredsednika. Gre za migracijske tokove, ki izhajajo iz nestanovitnosti, področje delovanja in vloga zonanje politike Evropske unije. Ta tema je v tem trenutku več kot relevantna. Izvolite. Hvala, predsedujoči. Dejansko menim, da je to poročilo izredno relevantno. Želim se zahvaliti takoj vsem kolegom, ki bodo posegli v razpravo z pripombami in tudi kritikami. Priseljevanje je izredno zanimiva tema. Prepogostograd je predmet samo delnega dojemanja oziroma predsotkov, ki onemogočajo objektivno oceno in brez objektivnega ocenjevanja je težko predlagati učinkovite politike. Priseljevanje je zgodovinski pojav, pojav svetovni eh, pojav, ki je v zadnjih letih eh, eh, zadobil ogromne razsežnosti z vplivom in učinki, ki niso samo gospodarske in socialne narave, ampak tudi kulturne, politične in celo humanitarne. Obstaja zakonito priseljevanje, obstaja nezakonito priseljevanje. Eh, razlogi, kogar eh, se izseljuje, ponavadi so povezani z konflikti, z kršenjem človekovih pravic, naravnih katastrof, eh, pomankanje demokracije, zelo pogosto krat, ampak glavni razlog, temeljni razlog za izseljevanje je želja, da najdemo neke boljše gospodarske pogoje, torej drugačno življenjsko raven v primerjavi z izvorno. Eh, in nelegalnost eh, je predvsem nekaj hudega, kar predpostavlja tudi ponižujoče razmere. Tukaj mislim na nove oblike suženstva v obliki eh, torej, dela na črno, kar omogoča in torej sive ekonomije, torej neko izkoriščanje človeka, eh, do so človeka, kar naj bi bilo že stvar preteklosti, ampak to se še nadaljuje. Druge nevarnosti so tudi spolne zlorabe, kriminal in včasih celo terorizem. Eh, predlagane so bile številne politike za to, da bi se borili proti nezakonitemu priseljevanju. To, da mislim, da nezakonito priseljevanje ne, priseljevanje ne bomo zadrževali, bojevali oziroma se borili proti temu samo z jasno zakonodajo, tudi strogo zakonodajo. Proti temu se ne bomo borili samo z zavračanjem in z represivnimi politikami, potrebujemo politiko sodelovanja z državami v razvoju, ki naj bo radodarna, učinkovita in ki naj upošteva potrebe teh ljudstev in ki naj ne upošteva samo teorije. Torej, politike sodelovanja, razvoja, te politike iz preteklosti so se izkazali za neučinkovite oziroma za neuspešne. Po 90-ih letih so rezultati pred očmi vseh. Rezultati so še vedno nezadovoljni mladostni glede na potrebe in rezultat je, da pojav priseljevanja narašča razlog za ta neuspeh. Razloge je treba razumeti, zato da bomo gradili drugačno prihodnost in ti razlogi so odvisni od razširjene korupcije, od strukturnih težav držav, kamor naj bi posegli. To je odvisno od pomož, pomožnih tudi projektov, ki so se bolj odzivali na potrebe držav donator kot pa prejemnikov razvojne pomoči in eh, tudi, če bi, upoštev, če bi izvajali neko uh, politiko sodelovanja v korist razvoja, neko politiko, ki bi bila popolna, vsekakor ne bi bilo eh, dovolj za to, da se odzovemo na tako zapleten pojav, ki ima tako zelo različno tenka. Problem vseh problemov je nestabilnost. Nestabilnost, ki je politična, gospodarska, uh, ki jo gre pripisati naravnim okoliščinam in tudi socialna politika smo ugotovili na nazadnje zadnje čase v luči dogajanj v Magrebu, predvsem v Tuniziji in Egiptu. Zato, da podam nekaj kratkih citatov v zvezi z vsako teh razlogov za nestabilnost, bi rekel, da politična nestabilnost ponavadi. Eh, so upada z kršenjem, obširnim kršenjem človekovih pravic in torej večkrat so upada tudi z krutimi diktaturami. Gospodarska nestabilnost je predvsem plod eh, podrazvitosti in eh, zaradi pač nespremljivih razlik med regijami na severu in jugu sveta. Strukturna nestabilnost to je mm, rezultat klimatskih podnebnih sprememb oziroma jo gre pripisati tudi mm, nad naravnim katastrofam, ki povzroča povzročajo premike na stotine tisočev ljudi iz enega območja na drugega, oziroma iz ene celine na drugo. Ampak obstaja tudi socialna nestabilnost, ki bi jo želel izpostaviti, kaj ti zdi se mi posebej relevantno v tem trenutku. Govorimo o raju stabilnosti, kot pa o nestabilnosti. Vedno smo mislili, da desetletja vodenja Muba, Egipta strani Mubaraka bodo privedla do neke, sta, neke ta stabilnosti skozi čas, torej neke politične stabilnosti, ki pa v resnici je eh, res klavrno neuspela, kaj ti eh, ob teh uporih, ki, eh, do katerih prihaja v Magrebu, oziroma podlaga za vse te upore, so izjeg socialna nestabilnost. Torej stabilnost politične elite, političnega vodstva je popolnoma samo površna, kaj ti tako v Tuniziji, kjer so obstajale različne razmere v primerjavi z Egiptom, kot eh, v Egiptu, Alžiriji in tako dalje. Torej to, kar primankuje v teh državah, je neka struktura za socialno posredovanje, ki naj omogoči uh, Eh, tistim, ki so eh, vodeni, da lahko tudi svoje potrebe izražajo na višjih inštancah. Tukaj mislim recimo na sindikate, ki lahko uveljavljajo pravice eh, delavcev, mislim na politične stranke, prave politične stranke, v okviru katerih lahko razpravljamo, zato da razumemo, katere so potrebe, ki jih je treba uveljavljati v korist območja, kjer živimo. Tukaj mislim na združenja, ki večkrat sploh eh, ne obstajajo oziroma ki so samo enosmerna. Torej vse te strukture, ki omogočajo Eh, ljudstvu, da živi v demokraciji in da hkrati izraža svoje potrebe, vse, ta struktura je primankovala v treh državah in torej na videz, na površna stabilnost na politični ravni, na, vlad, na ravni eh, vlade, torej ta stabilnost je spodkopana, je postavljena pod vprašaj zaradi teh pomankljivosti, tega pomankanja eh, institucionalnih struktur, socialnih struktur, ki naj omogočajo zastopanje potreb ljudi. gospodarska finančna pomoč, ponavljam še enkrat in s tem bom tudi zaključil svoj uvod, kajti predsedujoči me spodbuja k temu, da sem čim bolj strnjen. Gospodarska finančna pomoč je nedvomno potrebna. Eh, ampak mora biti eh, učinkovita, mora eh, z konkretnimi projekti se odzivati na potrebe ljudi, ki so jim ti projekti namenjeni in predvsem mora jo spremljati politika, ki naj podbuja rast v smeri demokracije s tem, da spremljamo države, ki jim želimo dati to pomoč v smeri tistih demokratičnih poti, Eh, ki omogočajo izgradnjo institucionalnih struktur, ki jih vsaka demokracija potrebuje. In torej je spoštovanje človekovih pravic, ampak in seveda tudi vseh ostalih vrednot eh, tipičnih za demokracijo, ampak predvsem je pri srcu en pojem in sicer enake eh, priložnosti, za, enake možnosti za oba spola, tako da pač zagotovimo enako dostojanstvo ženskam in možnosti, moškim in zagotovimo enake priložnosti in to je pravi smisel demokracije mimo formalne pravice, da se lahko izražamo oziroma da lahko glasujemo. Hvala lepa. <clears throat> Hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo gospodu Broko, če želi kaj dodati v zvezi z vprašanjem migracij. Potem še gospod Tenok. Jaz se nisem javil k besedi, predsedujoči. Ne, prav? Gospod Montalto, dve minuti. Poročevalec v senci. Hvala lepa. Najprej naj povem, da je po mojem mnenju to poročilo uravnoteženo poročilo gospod eh, Provera, poročevalec, nam je danes tudi obrazložil v velikih podrobnostih tisti del poročila, ki zadeva migracijske tokove, ki izhajajo iz nestabilnosti. Ampak eh, ta resolucija ima še en vidik in sicer vlogo evropske zunanje politike. Splošni trend ki izhaja iz tega poročila, je, da ravno skozi razvoj velja ciljati na celokupne usklajene ukrepe, ukrepe pomoči in iz tega je seveda izključena humanitarna pomoč, to je pomembno. Ne brec zdaj predolgo govoril, ampak eh, moram reči, da je imel gospod Provera zelo težko nalago. Menim namreč, da do določene mere, kot se eh, temu reče, nekoliko prehitevamo. Zakaj? Zato, ker je tu govora o evropski zunanji politiki na področju migracij, a obenem nimamo nacionalne oziroma interne politike znotraj Evropske unije za področje priseljevanja. In naša zonanja politika na tem področju mora seveda odražati našo politiko do migracije znotraj EU. In glede tega vprašanja nimamo enotnega stališča. Skratka, iskanje ravnovesja v tem poročilu je bilo iz tega naslova težka naloga. Hvala lepa. Mikrofon za predsedujočega, lepo prosim. Hvala lepa, predsedujoči, bom kratka. Hvala tudi vam, gospod Provera, za vaše vodne besede, v katerih ste omenili veliko, sicer bolj na, na splošno. Eh, veliko je treba povedati še bolj podrobno, upam, da bomo imeli to priložnost kot poročevalci v senci. No, konkretno sem želel vprašati, ali boste izpostavili tudi sistem eh, modrih kart za migrante. V tem poročilu je govora o migracijah med tretjimi državami iz drugih držav v EU in obratno, skratka, gre za širok spektr migrantov. Pomembni element so tudi mm, migranti iz naslova znanja, ti so pomembni, so pa seveda tukaj tudi drugi. Uh, ki iz neekonomskih, ampak iz drugih razlogov iščejo varnost. Drugi je predvsem to, da bi si sploh ohranili življenje. Zanima me, ali boste omenili tudi preprečevanje zlorab migrantov, kajti pogosto so migranti v ranljivem položaju. Še posebej so izpostavljeni možnosti izkoriščanja mladoletne in ženske toliko bolj. To so torej tiste vprašanja, ki se jih želim jaz dotakniti in veselim se že bolj podrobne razprave z vami zaenkrat, pa bodi dovolj. Hvala lepa, gospod Severin. Hvala lepa. Mislim, da je to poročilo ne le dobro nateženo, ampak tudi kompleksno zastavljeno. Poročevalec je znotraj te kompleksnosti skušal opisati pojav migracije. Prav tako mi je všeč, da poročevalec povdarja, da represija ni odgovor na težave, ki jih poraja ta pojav. Dvoje bi še omenil. Najprej ponavljam to, kar je že dejal kolega Montalto. Mislim, da moramo v to poročilo vključiti tudi potrebo po povezavi med eh, interno evropsko politiko do migracij in eh, zunanjo politiko s tem v zvezi. In še zadnja zadeva, to, če moramo pravimo beg možganov, tu ne gre za nestabilnost, ki je tista, ki sili ljudi v to, politična ali gospodarska nestabilnost, temveč gre tu za predvsem željo po eh, samo razvoju, po poklicnem razvoju in to je nekaj, kar naše države sicer eh, pozdravljajo, je pa to zelo negativno za države izvora in ta dolgoročni eh, beg možganov, takšna dolgoročna kakšen dolgoročni upad eh, razvoja, seveda tudi potem posledično pomeni, da eh, je tam ostaja nestabilnost in nerazvito, zaradi katere se ljudje potem odločajo za migracije, tudi nezakonite. Gospod Tenok, hvala lepa, predsednik. Ja, tu gre vsekakor za pogumen poskus gospoda provere, da bi na neutralen eh, način, na način, ki ne zbada, eh, skušal omeniti problematiko, s katerimo se soočamo. V mojem volilnem okrožju v Londonu imamo eh, ogromno nekontroliranega priseljevanja. Dva milijona ljudi iz različnih delov sveta, seveda iz posod po svetu, prihaja k nam. A sem mislil, da ste me vi skušali prekiniti. Skratka, vse to je osredotočeno okrog velikega pritiska, ki smo mu priča v. Združenem kraljestvu, kajti to državo najbolje poznam. E, velik pritisk je na javna sredstva, kar zadeva zdravstvo, e, šole in komunalne storitve. Obenem pa pogosto prihaja tudi do e, pomankanja stikov med migransko skupnostjo in domorodno skupnostjo, tako da mislim, da o tem velja spregovoriti. Naša skupina, skupina ECR, ne sprejema tega, da naj bi politika priseljevanja postala pristojnost unije kot takšne. Mislim pa, da obstaja dodana vrednost na ravni EU, namreč, da Evropska unija sprejema namensko pomoč, nudi namensko pomoč tistim državam, ki so največji izvor eh, tovrstnih eh, migrantov, še posebej imamo v mislih Magreb, naprimer, mislim, da imamo dožnost, da stabiliziramo te države gospodarsko in politično, to, ker so dobro po samo po sebi, pa tudi zato, ker na ta način preprečujemo velik eh, pritok ljudi v naše države to mislim, da je lahko tudi pomembna um, utemeljitev za humanitarno intervencijo. Naprimer, če pomislimo na 10 tisoče eh, Afganistancev, Zimbab, Vecev, Kurdov, ki so prišli v Združeno kraljestvo ravno zaradi vojen oziroma preganjanja v njihovih državah. Če želimo zaustaviti te tokove, moramo tu pa tam eh, tudi vojaško posredovati, da se razmere stabilizirajo. Ena stvar, proti kateri pa sem, pa je. Eh, Eh, zgolj to, da tiste najpametnejše in najboljše s sistemom eh, modrih kart mm, jemljemo iz teh držav. Na ta način te države še naprej ostajajo revne, na ta način te države ostajajo v začaranem krogu in posledično imamo sekundarno ekonomsko migracijo, zato ker so te države še naprej revne, zato ker so njihovi najboljši, najpametnejši odšli v iskanju dela v Združenem kraljestvu ali nekaj drugega. Hvala lepa, gospod Anguraki, za te minuti. Mikrofon lepo, prosim. Hvala lepa, predsedujoči. Torej, gospod predsedujoči, mi se nikakor ne strinjamo s tem uh, poročilom, kajti. ti tistih najpomembnejših tem se to poročilo sploh ne dotika, najpomembnejših tem v zvezi z migracijami. Dokler bo Evropska unija še naprej v gospodarski krizi, vse dokler bo obstajal velik pritisk na naše trge dela, bo ta problem celoten položaj še poslepševal. Kajti pritisk je največji ravno na delovski razred in to je problem. Če bi imeli drugačno politiko, če bi se resnično zauzeli za delavce in eh, ne zgolj za kapital, potem bi bile stvari vsekakor enostavnejše. No, prav tako to poročilo nikakor ne omenja tega, kar počnejo multinacionalke. Kajti tudi tu ne smemo pozabiti, da je nestabilnost v določenih državah pogosto tudi posledica njihovega delovanja. Menim torej, da moramo poskrbeti tudi za to, da nam ne bo potrebno vse čas posredovati v Afganistanu, Iraku, kjerkoli že, kajti dokler postopamo tako, kot postopamo, se ne smemo čuditi, da bo migracijski pritisk vedno večji in vedno močnejši. Prav tako je bilo rečeno, da načeloma to vrstnih intervencij naj ne bi bilo ampak ne smemo pozabiti, da imamo seveda Frontex in sprašujemo se, ali imajo priseljenci sploh kakršnekoli pravice. Zato se nekakor ne strinjamo s tem poročilom in bomo seveda tudi uložili amandmaje, nasplošno pa moramo reči, da se s tem poročilom ne strinjamo. Hvala lepa, predsedujoči. Poročilo gospoda Provere je zelo pomembno poročilo in eh, nikakor tudi mislim, da ga ni bilo enostavno pripraviti. Prav tako menim, da ne moremo najti odgovore na vsa vprašanja, ker je vse tako zelo večplastno. Eh, prav tako eh, se omenja toliko različnih stvari. Pomankanje stabilnosti tudi konec koncev ni edino, kar prispeva k odločitvi ljudi za to, da se preselijo. Če morajo države prejemnice sprejemati velike količine migrantov, to povzroča nestabilnost tudi v teh državah in na to je tudi treba paziti. Prav tako moramo pobenem paziti, da se vse to potem ne sprevrže v rasizem. Skratka, tistim ljudem, ki želijo emigrirati, moramo omogočiti, da ostanejo v svojih državah. K temu moramo prispevati, pomagati moramo tem državam, da bodo ljudje lahko ostali v svoji državi, da jim ne bo treba zapustiti svoje države. Evropskim prebivalcem namreč ne smemo dajati občutka, da nestabilnost nastaja zaradi teh velikih migracijskih eh, pritiskov. Seveda, pomembno je, da migracijske tokove, če se že eh, dogajajo, tudi ustresno preusmerimo. Za eno minuto bi dal besedo še Ani. Hvala lepa. Najprej hvala gospodu Proveri kot eh, poročevalcu za to, da se je lotil zelo težke naloge, da je upošteval toliko različnih razmislekov pri pripravi priporočil. Številne zadeve so, s katerimi se lahko strinjam, potem so to tudi določene stvari, s katerimi ne morem reči, da se ne strinjam, se pa ne strinjam z prakso Evropske unije. In seveda je najpomembnejše preveriti, kakšen vpliv imajo naše politike na realnost v sredozemlju, v Severni Afriki, kjer je to, kar se dogaja, je v bistvu odraz vsega tistega, kar smo govorili in česar nismo stvorili. In to m, mm, se nam zdaj pač eh, vrača. Tako da mislim, da moramo biti mnogo bolj dosledni in zagotoviti to, da bodo naše politike tudi dosledne. Temu ni tako. Če pogledamo m, mm, pogoje zajete v sporozumu iz Kotevnuja, teh pogojev v bistvu niti ne uveljavljamo. E, tako da bi v zaključek povedala, da ko gre za omembo memoranduma EU-Libija v poročilu, vprašanje migracij ne smemo razumeti zgolj kot eh, krepitev kapacitet za migrante v Libiji, ampak gre v osnovi za njihove človekove pravice. In govorim o migrantih kot takšnih, ki eh, prehajajo skozi Libijo, ampak ki so in ostajajo v Libiji in so tam delovna sila. Pomembno je omeniti vlogo žensk, in pa tudi tiste, ki so izpostavljeni zlorabam. Eh, Zaposlovanje, demokracija, človekove pravice so ključni elementi v tem kontekstu. Službe za zunanje delovanje, gospod eh, Gujader. Hvala lepa, predsedujoči. Dve zadevi, ki mislim, da boste morda nekoliko še obogateli in osvetlili to razpravo. Kar zadeva ministersko konferenco UFM, kot veste, razmere v tem trenutku ne omogočajo to vrstnega zasedanja, ampak visoka predstavnica to zdaj eh, obravnava. Imamo že določene pogajalske elemente za reševanje vprašanja migracij, eh, tudi v kontekstu boja proti trgovini z drogami. E, drug element je pregled TMP, evropske migracijske politike. To naj bi komisija sprejela 20. februarja in mislim, da bomo tam vsekakor upoštevali to, kar ste dejali. No, še zadnja stvar. Mandat visoke predstavnice in podpredsednice komisije je, da se zagotovi doslednost med temi različnimi elementi teh politik in seveda tudi zagotoviti dosleden pristop, ki upošteva najrazličnejša vprašanja, spre preventivo človekove pravice. Gre torej za strategijo, ki mora upoštevati te nove elemente in danes smo že imeli razpravo na to temo. Gospod Provera. Zaprosili so mene, bom čisto kratek. Hvala lepo vsem eh, razpravljalcem. Prvič naj, eh, pr, naj odgovorim eh, <clears throat> kolegici Gomeš. Jaz ne nameravam predlagati nikakršne politike. Moja spodbuda je k temu, da naj vse politične skupine razmislijo o pomembnosti zunanje politike, ampak v splošni politiki za razvojno pomoč in tudi ocenjevanja priseljevanja. Vidiki finančne pomoči oziroma razvojne politike politike. Samo ta vidik, ehm, ločen od vseh ostalih, ne služi ničemor. Večkrat je prišel do celih projektov, potem zaradi vojaške nestabilnosti je bilo vse skupaj pravzaprav neuspešno. Šake, seveda, ehm, zlorabe e, proti priseljencem, to je kaznivo dejanje, ki mora biti ustezno preganjanje. Predvsem se oglašam tudi za, za, za skrbljenosti v zvezi z begom možga. Balkanu, kajti tudi mi se želimo imeti briljantnih ljudi, eh, intelektualcev in tako dalje in večkrat se eh, nam dogaja, da oduzemamo najboljše eh, možgane tistim državam, ki so manj razvite in kar zadeva notranjo politiko, seveda to politiko moramo usklajevati z zunanjo politiko in s splošno politiko ocenjevanja tega problema zato, da poskusimo najti neke učinkovite rešitve. Nekaj je gotovo in sicer v preteklosti je prišlo do pomembnih eh, neuspehov, moramo torej graditi na eh, izkušnjah preteklosti zato, da bolje razumemo prihodnost. Hvala lepa, naj vas opozorim, da eh, rok za predloge sprememb je 8. februar ob 12. uri. Ponovno bomo razpravljali o tem 16. marca čisto hitro bomo prišli k naslednjemu poročilu in sicer o, a, prihajamo k a, predlogu resolucije o Črni Gori in prosim torej gospoda Tenoga, da spregovori o tem. Hvala lepa predsedujoči, zahvaljujem se predvsem sekretarijatu, ki a, se je izkazal za izredno korisnega pri pripravi poročila in vsem poročevalcem v Sencine se tudi zahvaljujem, sem, s katerim sem se setal prejšnji teden, ki so omogočili a, tudi pripravo tega izzivalnega a, besedila. Torej, uh, naj uh, pač uh, povem, da uh, sploh to ni majhna država brez notranjih problemov na Zahodnem Balkanu. Vsekakor sem prejel, vsekakor uh, 76 predlogov sprememb, skušal sem jih ugraditi, posvetoval sem se poročevalci v senci z vsemi, z, z vseh glavnih političnih uh, skupin, pripravil sem osem kromisnih predlogov, zato da pokrijem glavne teme od boja proti korupciji uh, do organiziranega kriminala, do potrebe po spodbojanju pravic manjšin e, do tudi različnih skupnosti, v, torej tudi skupnosti LGBT, lezbike, geji in tako dalje in tudi do vprašanja notranja razseljenih, do vprašanja Romov, Aškaljev in tako imenovanih Egipčanov, tudi vprašanje, e, ki e, izpostavlja, da je potrebna, so potrebna večja sredstva za okrepitev pravosodja in tudi tudi zato, da okrepimo nadzorne pristojnosti eh, parlamenta. Eh, prihodnji teden bomo eh, poskusili ugotoviti, kaj lahko postorimo kot Evropski parlament, zato da ukrepimo vlogo parlamentarcev. Moramo tudi prečistiti Črnogorsko ustavo, moramo odpraviti na vzkrižja interesov v javni upravi, predvsem kar zadeva javne uslužbence. To gre za majhno državo in eh, kar imamo kar 600 tisoč eh, javnih eh, urad, 600 tisoč prebivalcev in dejansko seveda ne prihaja tudi do, prihaja večkrat tudi do prekrivanja različnih javnih funkcij. Potem, kar zadeva sedmi kompromisni predlog, tukaj govorimo o tisku, o zaščiti novinarjev. Poleg tega sem spremenil tudi 21. odstavek, zato da bi okrepili varovalke na področju okoljevarstva, predvsem tudi, kar zadeva hidroelektrično energijo in gradnjo jezov, ki bo omogočila diversifikacijo eh, črnogorskega gospodarstva, ki je zelo odvisno v tem trenutku od turizma. Mislim, da je to vse, kar sem želel povedati in bom z veseljem prisluhnil besedam eh, mojih kolegov. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod eh, Tene. Gospod Kukan, imate besedo. Eno minuto trideset. Hvala lepa, morda ne bom potreboval vsega tega časa. Čestitamo poročevalcu za opravljeno dobro, opravljeno delo. Poročilo o napredku Črne gore odraža pozitivni pristop parlamenta do te države. E, napredek Črne gore v povezovalnih procesih je bil relativno mehak v zadnjih časih. To je tudi spostavljeno v celom poročilu. E, Kateri so glavne, glavni veri skrbi? Korupcija in organizirana organizirani kriminal. To ostaja hud problem v Črni gori in vlada mora se polno angažirati na tem področju. Zakonodaj, eh, volina zakonodaja, ki mora biti usklajena z evropskimi standardi in z Črnogorsko ustavo. Parlament mora okrepiti svojo nadzorno vlogo do napram vlade. Eh, sodelovanje civilne družbe bodi si v zakonodajnih in posvetovalnih postopkih, predvsem v zvezi z evropskim povezovanjem. Črna gora potrebuje, eh, mora izpolniti ostala merile uspešnosti, ki jih je postavila komisija za to, da začne uspešno pogajanje. Upam, da se bo to kmalo zgodilo. Hvala. Hvala lepa. Gospa Ibrisagič, eno minuto trideset. Ja. Hvala lepa predsedujoči. Tudi jaz bi se rada pridružila tistim, ki so čestitali poročevalcu. Menim, da mu je uspelo oblikovati zelo uravnoteženo besedilo. Soglašam tudi z nekaterimi od kritik, ki jih je izrazil gospod Kukana. Eh, menim, da kompromisi, ki so bili vloženi, krepijo kopijo besedilo na številnih področjih. Rada bi predlagala, naj EPP se izkaže, eh, torej naj se izkaže naklonjen vsem tem kompromisnim predlogom in torej upam, da bomo lahko podprli tudi eh, predloge sprememb, ki so jih uložili različni, različne skupine, tudi socialdemokrati. Hvala lepa. Zdaj gospa Lunaček, izvolite. Yes. Uh, Hvala lepa, predsedujoči. Tudi jaz bi se rada zahvalila gospodu Tenoku za dobro delo, ki ga je opravil in tudi zato, ker je sprejel številne predloge sprememba, številni skupine, ne samo moje, uh, v zvezi z vidiki, ki so pomembni za nas. Mislim tudi, da besedilo uh, Eh, vsebuje vse pomembne stvari za napredek Črne gore v evropskih povezovanjih. Eh, formulacija je zelo pozitivna in eh, dejansko se izraža na, način, na ustrezen način evropski, evropsko stališče in to, kar Črna gora mora še postoriti. Naj se navežem na predgovornike, ki so povedali, da gospod Teno, ki je pravilno izpostavil broj potri korupcijo, vprašanje manjšin, medijev in javno upravo in vse to, kar je povezano povezano s tem. To zelo cenim in cenim tudi sodelovanje, ki a, eh, a, eh, je bilo izkazano strani gospoda Tenoka. Naj tudi a, eh, povem nekaj v zvezi s tremi predlogi sprememb. Mislim, da ste to že omenili, gospod Tenok, in sicer številka 38 v zvezi z manjšinami, Romi, Aškali in tako imenovanimi Egipčani. Na volilnem seznamu, ki smo ga prejeli, ehm, ste rekli, da ne boste ustrajali z drugim delom našega predloga spremembe, ki spodbuje k okrepitvi okrepitvi izvajanju določenih določil. Upam, da morda boste lahko z, z, spremenili svoje mnenje, kajti mislim, da tudi izvajanje je zelo pomembno, kajti ni dovolj, da imamo samo zakonodajo, ampak seveda imamo lahko veliko marže, da ne izvajamo to zakonodajo, zaradi tega jaz bi cenila, če bi morda lahko spremenili vašo formulacijo in vaše mnenje, morda da se boste držali tudi našega predloga in torej da ne boste črtali drugega dela. In potem še nekaj v zvezi z številko 73 in sicer v zvezi z sporazumom za to, da bi vzpostavili nek podvodnik eh, električni kabel med Italijo in Črnogoro. Tudi komisija, ki, je že, ki je že proučila to eh, poročilo, je naklonjena tej, eh, temu, da tako formuliramo ta predlog in torej, da minis, gospodarski minister bi moral javno najaviti to povezavo in mislim, da številni se bodo držali našega manjmaja v zvezi s tem. In še zadnja točka. Ehm, to je zares zadnja točka, pravi eh, govornica, in to zadeva hidroelektrični potencial v Črni gori. Se oglašam z vsem, kar je povedal gospod Tenok, glede potrebe potem, da diversificiramo eh, električno proizvodnjo. Vemo, da Črna gora ima kot zelo veliko, velik vir, kar zadeva energetiko, ravno, eh, ravno hidroelektrični potencial. Si sicer tukaj a, bi se radi držali vašega kompromisa, ampak bi želeli dodati še nekaj besed, a, ki krepijo formulacijo za to, da spodbudimo a, pozornost do a, okoljevarstvenih vidikov. Ampak mislim, da je še vedno dovolj prostora, da izpogajamo besedilo pred glasovanjem. Hvala lepa. Gospod Bundis, izvolite. Eno minuto, 30 sekund. Hvala lepa, predsedujoči. Poročilo kolege Tenoka je nedvomno uravnoteženo, upravljeno je bilo dobro delo, poleg drugega nimamo nikakršnih težav, tako kot je povedal tudi sam eh, poročevalec. Kar zadeva Eh, popis eh, opravljenega napredka. Mislim, da lahko vsi soglašamo s tem in eh, torej zadovoljni smo tudi s predlogi sprememb, kompromisni predlogi sprememb, ki so bili vloženi. Obstaja tudi predlog spremembe, ki so ga vložili zeleni, ne soglašamo pa s pred, kompromisnim predlogom spremembe, ki zadeva neko vprašanje, o katerem je bilo, bilo veliko govora in sicer pristop balkanske države. Rečeno je bilo, da to se sploh to se lahko dogodi, ampak obstaja cela vrsta zaviz in predpostavk, ki so povezane tudi z. Uh, Eh, filoliberistično politiko, pomislimo na privatizacije, na razpust eh, nekaterih javnih eh, storitev, služb. V zvezi s tem njim ne soglašamo in to ne samo iz načeljnih razlogov, ampak tudi zato, ker to omejuje možnost političnega izbora v tisti državi. Na tak način tudi uh, omogočamo uh, tudi razmišljanje uh, da popolna liberalizacija trgov vodi v demokracijo, ampak se je izkazalo se je, da ta model ni deloval in torej za to, da pride do, oziroma to je treba upoštevati, ko govorimo o pristopu neke države. Na to pa bomo gotovili, kako se bo razvijalo besedilo za to, da opredelimo naše stališče. Hvala. Hvala lepa, gospod Vajgal, izvolite, eno minuto trideset. Hvala lepa. Mi smo še vedno tretja najmočnejša skupina v parlamentu in torej bi se vam zahvalil uh, tudi uh, za vlogo poročevalcev Senci. Sicer uh, naj povem, da uh, bi se želel pridružiti ostalim predgovornikom, ki so cen, izrazili uh, torej pohvalo, kar zadeva delo gospoda Tenoka in se mu zahvalili za odlično sodelovanje. Pripravili smo uh, kar osem uh, predlogov spremljanja sprememb, ki uh, smo jih vsi uh, podprli in torej nimam nikakršnih posebnih pripomb, ki bi jih želel dodati. Morda bi želel samo poudariti dejstvo, da še vedno čakamo in to je pomembno, čakamo uh, na to, da uh, kar zadeva na skrižje interesov, ki je bilo že ugotovljeno leta 2004, torej da v zvezi s tem začne delovati ustrezna komisija za odpravljanje teh na skrižji. In eh, mislim, da bo to pravi način za to, da okrepimo boj proti korupciji v državi, kajti problem korupcije še vedno obstaja. Poleg ostalih vprašanj, eh, ki se zastavljajo in ki jih je treba izpostaviti, je, eh, nadal, so nadaljna prizadevanja, ki eh, jih je treba opraviti za zaščito svobode medijev in tudi za to, da okrepimo administrativne zmogljivosti države. To je lušna, majhna država, ki bo dobra kandidatka za um, polno članstvo v Evropski uniji. Hvala lepa, zdaj pa gospod Kacin minuto. Mulsumes, prezidentl. Eh, tudi jaz bi rad eh, čestitev poročevalcu za izjemno korektno in eh, delo, ki je naklonjeno najmanjši državi, ki se približuje Evropski uniji za območja Zahodnega Balkana in mislim, da bi veljalo morda s kakim ustnim amandmajem posebej ohrabriti novega predsednika vlade, ki je prevzel eh, krmilo vlade, ker se je že takoj prve dni srečal z srbskim kolegom premijerom Cvetkovićem. Ampak rad bi izkoristil to priložnost, gospod Tenok, ker ste rekli, srečali premijeja Krivo Kapiča, da vas upozorim na en problem, ki je precej nenavaden. Ehm, Srbska pravoslavna crkva je zgradila crkvo na planini Rumiji eh, s pomočjo helikopterjev še jugoslovanske vojske, in zdaj zahtevajo odstranitev te cerkve. Zaradi tega je um, uh, Amfilohije uh, preklel uh, predsednika uh, črnogorskega parlamenta Krivokapiča, tak način obračunavanja med cerkveno in civilno oblastjo ni normalen v 21. stoletju in verjetno bi bilo dobro te stvari čimprej izgladiti in umiriti razmere. Eh, posebej še, ker so zaradi tega zdaj skrenili v kazenski postopek proti Amfilohiji in metropolit bo zagotovo eh, zadevo še bolj zaostroval. V tem trenutku potrebujemo uh, mehčanje razmer in gospod Tenok, prosil bi vas, da storite, kar je v vaši moči, da ne bi imeli še nek nepotreben, presežen, iz preteklosti uvožen način obračunavanja med crkvenimi in civilnimi oblastmi. Hvala lepa. Hvala lepa in eh, torej eh, dobrodošel v Balkan, gospod Tanak, eh, izvolite, zaključimo razpravo. Hvala lepa, predsedujoči. Naj povem, da kljub nekim opozorilem, opominam v zvezi z Balkanom, ko sem prevzel to nalogo, moram reči, da sicer sem našel veliko soglasja med vsemi strankami in edina beseda, s katero morda ne soglašam, je beseda privatizacija. To je res izjemno. Postavljena so bila številna vprašanja. Gospa Lunaček govori o a, točki 38 oziroma o predlogu 38. To si bom še ogledal. Zdi se mi, da ni posebno žaljivo, če sem iskren. Ne moram se spomniti, katera je bila logika, kateri, e, v zvezi s katero sem se odločil. Vsekakor se bom posvetoval s kolegi in, a, e, in vam seveda ustrezno odgovoril. Mislim, da lahko upoštevam vašo prošnjo. Kar pa zadeva kompromisni predlog 73 dejansko tako uh, eh, sem obveščen, da ni prišlo še do objave strani uh, črnogorske vlade. Bom moral preveriti, ali je temu tako, morda bi lahko to umaknili, ker je odveč, no, ampak bomo potrebovali še nekaj pojasnil. In uh, sicer podpiram torej ustni predlog spremembe k odstavku 21. Mislim, da je to že zajeto v kompromisu. Gospod Kacin, uh, seveda dajem dobrodošljico vsem takim ustnim predlogom spremembe, kar zadeva ulogo premijera. Sineja in eh, za katerega mislim, da je izredno talentiran eh, mlado človek eh, in mislim, da lahko lahko rečem, da ne omenjamo dejstva, da Črna Gora zdaj ima status uradne kandidatke. Mislim, da je to bi moralo biti zajeto v uvodni izjavi. To je tehnični predlog spremembe. Če želite to uvesti z ustnim predlogom spremembe in tudi v zvezi s to crkvijo, nisem seznanjen s tem in ne spremljam tako pozorno, tako pobliže črnogorskih medijev. Morda da me lahko poučite o tem, ker osebno ne obvladam jezika. Jaz bi vam bil hvaležen. Hvala lepa, naj vas opozorim, da preden zaključimo razpravo v zvezi s tem, da bo glasovanje na odboru potekalo 10. februarja. Zdaj pa, ker smo sklenili, da bo naslednja točka obravnavana za zaprtimi vrati, bi prosil vse obiskovalce, tisk in ostale predstavnike, da zapustijo dvorano in eh, seveda bomo eh, dali dobrodošljico gospodu Lajčaku eh, v naši sredi. Seja bo potekala za zaprtimi vrati.